Good morning, dear colleagues. Okay, just to let you know. Dobro jutro, kolegi in kolegice. Naj vas samo obvestim, zakaj trenutno jaz predsedujem sestanku. Doris A, Pak je v odboru AFED, kjer bo spregovorila o svojem poročilu, zato zdaj jaz predsedujem temu sestanku ob desetih. Moram jaz oditi, eh, če bo ona se do takrat vrnila, bo ona prevzela predsedovanje, sicer pa ga bo prevzel kdo drug. Najprej vas sprašujem, eh, ali se strinjate z dnevnim redom. Če nihče ne ogovarja, potem mislim, da lahko dnevni red sprejmemo. Ima kdo kakšno pripombo? Očitno ne. Potem druga točka. Sprejetje zapisnikov sej decembra in januarja. Osnutek zapisnikov eh, ste prejeli in kot običajno predlagam, da če nišče ne uloži ugovorov do konca današnjega sestanka, eh, smatramo, da sta zapisnika sprejeta. Dobro, hvala. Zdaj pa tretja točka. Tolmačenje danes imamo vse jezike razen češčine, estonščine, litvanščine, eh, malteščine in švedščine. In zdaj kar prehajamo na glasovanje. Začeli bomo s posodobitvijo evropskih visokošolskih sistemov. To je poročilo gospoda Tökeša in sprašujem vas, ali želite besedo. Izvolite, gospod Tökeš. Najlepša hvala, predsedujoča. V veliko čast mi je, da sem imel možnost pripraviti to poročilo. Zelo dobro sem sodeloval z vsemi poslanskimi skupinami in poročevalci v senci. In posebej se zahvaljujem poročevalcem v senci, gospe. Nevedalovi, eh, pred njo je bil to gospod Berlinguer, potem gospod Timo, gospod Migalski, Benerabatu, eh, gospa Benerabatu in gospod Lorenzo. Poleg tega smo imeli tudi pomembno podporo strokovnjakov naše skupine in različnih Eh, skupin eh, v odboru za kulturo, odbora regij, odbora za ženske, Združenja Evropskih univerz. Vsi so uh, sodelovali pri pripravi poročila in vas prosim, da ga podprete. Najlepša hvala, gospa Nevedalova tudi želi besedo. Ja, najlepša hvala. Uh, samo prošno imam, želeli bi spremeniti vrstni red glasovanja na prvi strani. Uh, predloge sprememb FEM e 8 in 34 bi želeli zamenjati. Mislim, da je moj predlog spremembe bolj splošen in zato predlagam, da najprej glasujemo o tem, potem pa o predlogu spremembe FEM e 8. Torej, če se poročevalec s tem strinja, vas prosim, da spremenimo vrstni red. Hvala. Dobro, se strinjate, gospod Trkeš? Dobro, potem bomo naredili, kot je bilo predlagano. Prav kar začnimo z glasovanjem. Predlog spremembe 28, poročevalec predlog podpira. Kdo je za, kdo je proti, zdržani, sprejeto. 29, poročevalec je za. 30 je brezpredmeten. 29, kdo je za, proti. Zdržani. Sprejeto. 31. Pročevalec ga podpira. Za proti vzdržani sprejetom. 32. Pročevalec je proti. Mislim, da je bolje, če glasujemo elektronsko. To bo bolj enostavno. Prosim, vzemite svoje kartice okej then we have to count you okej če nimate vas bomo morali posebej šteti glasujemo torej okej we close the vote konec glasovanja dvanajst za dvanajst proti en vzdržan torej zavrnjeno ah and Um, in še dva dodatna glasova za, se pravi, čujem pravi predsedujoče, potem je sprijeto. Uh, ah, okay, no, oziroma ne, zopet je enako glasov za in proti, to pomeni, da je predlog zavrnjen. Predlog spremembe 33, pročevalec je proti. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 34. Poročevalec je proti. Kdo je za? Ali pa glasujemo elektronsko, bolj enostavno bomo. konec glasovanja 12 za 14 proti zavrnjeno now we go to zdaj pa nadaljujemo s 35 poročevalec je proti kdo je za proti vzdržani zavrnjeno nismo glasovali o FEM e 8. Ja, če bi bil 34 sprejet, bi bil FEM e 8 brezpredmeten, ampak 34 ni bil sprejet, torej moramo glasovati o FEM e 8. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Zdaj pa nadaljujemo s kompromisom. Ena poročevalec ga podpira, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Predlog spremembe 42, poročevalec je za, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Potem 43, poročevalec je eh, podpira ta predlog, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Predlog spremembe 44, poročevalec ga podpira. Za, proti, zdržani, sprijeto. Tretji odstavek predlog spremembe 45, poročevalec je proti. Kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. 46, vročevalec podpira predlog, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. 47, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. 48, vročevalec podpira predlog, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. ali pa glasujemo elektronsko. Glasujemo. Okay. Okay. The vote is closed. 15 in... Konec glasovanja. 15 za, 13 proti sprejeto. Predlog smembe 49. Pročevalec je proti. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 51, vračevalec je proti. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 50, vračevalec ga podpira. Kdo je za? Proti? Zdržani. Sprejeto. Se opravičujem, ne želim eh, vam soliti pameti, ampak eh, počasi sem malo zmeden ali lahko glasujemo kot običajno, rečete za, proti, vzdržani. Eh, najprej poveste, kaj meni poročevalec in potem nikoli ne vem, eh, ali, ne, ali glasujemo za ali proti. Dobro, hvala. Nadaljujemo z 52. Kdo je za? Kdo je proti? Mislim, da bo bolje, če glasujemo elektronsko. Glasujemo o predlogu spremembe 52. Petnajst glasov za, enajst proti, dva vzdržana s prijetom. Zdaj pa nadaljujemo s predlogom spremembe 53. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 54, kdo je za? Proti? Zdržani, zavrnjeno. 55, kdo je za? Proti? Zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 64, kdo je za? Proti? Zdržani, sprejeto. 65, kdo je za? Proti? Kdo je za? Dobro. Ne glasujemo o predlogu spremembe 65. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani. Sprejeto. Zdaj pa gremo na kompromis 2. Kdo je za? Proti? Zdržani. Sprejeto. Nadaljujemo s predlogom spremembe 63. Kdo je za? Proti? Stržani? Sprijeto. Predlog spremembe 66. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. 67. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 70 za, proti, vzdržani, sprejeto, 71 za, proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo z 68, kdo je za. Prosim, glasujmo elektronsko o predlogu spremembe 68. Glasujemo. Konec glasovanja. 19 glasov za, 19 glasov proti, zavrnjeno. 69, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 73, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 74, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 75, kdo je za, proti proti, vzdržani, sprijeto. Zdaj pa imamo ustni predlog 7b1 pri 76. predlogu, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. 77, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. 78, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto vzdržani, zavrnjeno. 79, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. 80, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Nadaljujemo z 81. predlogom, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, sprijeto. 86. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprijeto. 88. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 4. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprijeto. Gremo na predlog spremembe 100. Kdo je za?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 proti, vzdržani, sprejeto. Gremo na 111. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 112 za. Ali pa glasujmo elektronsko, prosim. Glasujemo o predlogu spremembe 112. Konec glasovanja, 14 za, 15 proti, zavrnjeno. 113, kdo je za? Proti. Stržani, zavrnjeno. 114, kdo je za? Proti. Stržani, zavrnjeno. 115, kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto 116, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 117, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 118, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 119, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani. Sprijeto. Preverjamo. Dobro, glasujemo o predlogu spremembe 119. Konec glasovanja, 17 glasov za, 10 proti sprijetom. 120, kdo je za? Proti? Zdržani sprijetom.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 proti, vzdržani, sprejeto. 126 gre za, proti, vzdržani, sprejeto. 127, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 128, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 130, za, proti proti, vzdržani, sprejeto. 131, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 132 za, proti, vzdržani, sprejeto. 33, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 129 je bil omaknen, 134, kdo je za? Ali pa glasujemo elektronsko. Kdo je, torej glasujemo o predlogu spremembe 134. Dobro, konec glasovanja. 15 glasov za, 12 proti sprijetom. 135, kdo je za? Proti. Mislim, da bo najbolje, da preverimo. 135. Okay, we close the vote. Konec glasovanja. 16 glasov za, 13 proti sprejetom. 136, kdo je za? 136. Kdo je proti? Vzdržani sprejeto. 137 za, proti vzdržani. Sprejeto. 138 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 139, kdo je za? Bomo glasovali elektronsko, prosim. In favor. 17 glasov za sprejeto. 140, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 141. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 142. Bomo preverili, prosim. Okay. 18 za, 11 proti, sprejeto. 143, kdo je za? bomo glasovali elektronsko, večina se vse čas spreminja. Petnajst glasov za, sprejeto. Sto štiriinštirideset, kdo je za? Proti? Mislim, da je to večina, torej zavrnjeno. Sto petinštirideset. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 146. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 147. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 148 za, proti, zdržani, sprejeto, 149 za, proti, vzdržani, sprejeto. 150 za, proti, vzdržani, sprejeto. 151 za, proti, vzdržani, sprejeto. 152, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 153 za, proti, vzdržani, sprejeto. 154 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. 155, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 156 za, proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo s 157, kdo je za. Bomo glasovali elektronsko o predlogu spremembe 157. 15 in favor. It's...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 vzdržani, sprejetost 70, to je za, proti, vzdržani, sprejeto 171 za, bomo glasovali elektronsko, prosim, glasujemo o predlogu 171. 14, 14, zavrnjeno, 172, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto sto triinsedemdeset kdo je za proti vzdržani zavrnjeno sto štiriinsedemdeset kdo je za proti vzdržani sprejeto sto petinsedemdeset kdo je za proti vzdržani sprejeto sto šestinsedemdeset kdo je za prosim če glasujemo elektronsko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 Kdo je za? Aha, tu imamo glasovanje po delih. Prvi del, kdo je za? Prosim, če glasujemo elektronsko. Glasujemo o prvem delu v predlogu spremembe 180. trinajst proti štirinajst zavrnjeno in pa drugi del predloga spremembe sto osemdeset drugi del kdo je za proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe šest, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Sedem, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Osem, kdo je za, glasujmo elektronsko, prosim, o predlogu spremembe osem.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 13, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 14, kdo je za, bomo preverili. Preverjamo 14, glasujemo. 15 proti 11 sprejeto. 15, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 17, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 18, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 19, kdo je za? Proti? Zdržani. Sprijetom. 20 po delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Zdržani. Sprijeto. In drugi del, kdo je za? Preverimo, prosim. Glasujemo o drugem delu predloga spremembe 20. 13 za, 14 proti, zavrnjeno. 21. Kdo je za? Proti. Vstržani, zavrnjeno. Nadaljujemo z 22. Po delih. Kdo je za prvi del? Proti. Eto in drugi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 23. Kdo je za? Proti. Bomo preverili. 23. Enajst proti osemnajst zavrnjeno, šestintrideset, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno, štiriindvajset, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno, petindvajset, kdo je za proti zdržani. Sprejeto. 26 z ustnim predlogom spremembe 2, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 27, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 1, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 2, kdo je za, proti proti, vzdržani, sprejeto, tri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe štiri, z ustno spremembo številka tri, kdo je za, preverimo. Se opravičujem, 21 proti 7, sprejeto seveda. In številka 5, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Zdaj pa prihajamo do mnenja odbora za ženske. A. In favor? Predlog A, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog B, kdo je za, Bomo preverili. Dvanajst proti sedemnajst zavrnjeno. Predlog C, kdo je za? Preverimo. Štirinajst proti petnajst zavrnjeno. Predlog D. Preverimo. Štirinajst proti petnajst zavrnjeno. Predlog E, enaka večina. Kdo je za? Kdo je proti? Zavrnjeno. Predlog F, kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjeno. Predlog ena, kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjeno. Predlog dve, kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjeno. Predlog tri, kdo je za? Proti. Zdržani sprejetom. Predlog štiri, kdo je za? proti? Preverimo. Štirinajst proti štirinajst zavrnjeno. Predlog pet, kdo je za? Proti? Zdržani, zavrnjeno. Predlog šest, kdo je za? Proti? Zdržani, sprejeto. Predlog sedem, kdo je za, proti, stržani, zavrnjeno. Predlog devet, kdo je za, proti, stržani, zavrnjeno. Predlog deset, kdo je za, proti, stržani, zavrnjeno. Predlog enajst, kdo je za, proti, stržani, sprejeto. Predlog dvanajst, kdo je za, proti, stržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 13, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 15, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti? To bomo morali preveriti. Preverimo 16. predlog. Trinajst proti petnajst zavrnjeno. Sedemnajst, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Devetnajst, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. 20, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 22, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 23, kdo je za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno, 24, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 26, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 27, kdo je za, proti, vzdržani, Preverimo. Preverjamo predlog 27. Konec glasovanja. 11 proti 16 zavrnjeno. 28, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Dobro, in zdaj smo prišli do končnega glasovanja. Glasovali bomo elektronsko. 25 za, 2 glasova proti, 2 vzdržana. Čestitke gospodu Tökešu. Okay, now we move on to Lökegaard. Now we move on to Mr. Lökegaard's uh, opinion. Okay. Now we vote on to Mr. Lökegaard's opinion. Sedaj pa ne gospoda Lökegaarda. Nažalost ga ni tu, bi kdo drug v imenu skupine Alde razložil. Ja. Hvala lepa. Gospod Lokegard ni mogel priti, je v Južni Afriki. Evropski parlament um, sodeluje z Južnoafriško republiko. Tudi komisar Ferhojga in nekateri drugi so tam. Upam, da um, bomo lahko uspešno pravili glasovanje. Um, najprej prvi glasovanje po delih to je za proti vzdržani sprejeto drugi del za proti vzdržani zavrnjeno amandma dva to je za proti vzdržani sprejeto tri to je za proti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 Sedaj pa osnutek. Ok, we come to the thing by Mrs. by Mrs. Veržja. Would you like to... Pa, ne, ne, gospe Veržja, bi želel predstaviti mnenje. Gospa Veržja, hvala lepa, gospa predsedujoča. Rada bi se zahvalila vsem pročevalcem v senci ter njihovim asistentom ter koordinatorjem o tem zakonodanem mnenju sem organizirala več srečan. Prvič sem se ukvarjala s takšnim um, mnenjem, zato delo ni bilo ravno enostavno. Tudi tema je bila kar kompleksna. Ampak včasih mi je razprav nekoliko presenetila, sploh spročevalcev v senci. Včeraj sem šele dobila nekatere um, sezname glasovanja, kajti um, sedaj nekateri na novo nasprotujejo nekaterim predlogom, prej pa nisem slišala takšnih um, nasprotovanj. Bilo bi bolje, da bi o tem že pregovorili. V seznamu glasovanja sem želela ohraniti čim več stvari, o katerih smo se prej dogovorili, zato res obžalujem, da so nekateri sedaj to, um, um, tega ne bodo podprli. Hvala lepa. Gospa Veržja. Gospod Zakeli. nekaj me zanima. Zakaj nismo na koncu elektronsko glasovali o mnenju gospoda Lokegarda? Na koncu vedno glasujemo elektronsko o celotnem mnenju. Ali želite sedaj glasovati elektronsko? Ne, ampak samo prej nikoli nisem doživel ta, kaj takšnega. Uh, Nikoli še nisem doživel, da um, končno glasovanje ne bi potekalo elektronsko. Ali je obstajal kakšen dober razlog za to? Ne, ampak to smo sredi zato, ker je um, bila večina tako zelo prepričljiva. No, lahko to preverimo tudi elektronsko. Seveda, vedno pri končnem glasovanju imamo prepričljivo večino. Zanima me, kakšen je tukaj postopek. Samo zanima me, samo kot informacija. V redu, lahko predlagam, da to storimo, ni nobenih problemov ni bilo kakšnega posebnega pomena. Torej, najbolje to, kar storimo in to je to. V redu se da bomo torej um, glasovali o mnenju. Končno glasovanje, tokrat elektronsko. Mnenje gospoda Lokegarda. Okay. Okay, 25 to 2 to 1. 25 um, za 2 proti 1 vzdržan. V redu, torej, sprejeto. Sedaj pa ponovno gospa Vržja. Pelo spremembe. 32, kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrjeno. 18 za? Proti? Vzdržani, sprejeto. 50 za, proti, vzdržani, za, sprejeto, 51 za, proti, vzdržani, sprejeto, 52, to je za, proti, vzdržani, sprejeto, 53 za, bomo elektronsko preverili. 17 to 11 adopted. Um, 54. Who is in favor? 54. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 55. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 19. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 20. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 21. Za? Proti? Vzdržani? sprejeto. 56 za, proti, vzdržan, sprejeto. Želite preveriti? Vrej, da bomo preverili. 56 je madma. Oh, ah, 11 to 18, it's rejected. 18, zavrneno. Preostalo je 22, to je za proti zdržane sprejeto. 23 za proti zdržane sprejeto. 24 za proti zdo. 57 za proti zdržane sprejeto. 26 to je za proti zdržane sprejeto. 58 za, proti, vzdržani, sprejeto. 59 za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. 60 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. 62 uh, umaknen, um, 63 kdo za, proti, vzdržani, sprejeto, 64 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 28 za, proti, vzdržani, sprejeto, 65 za, proti, vzdržani, sprejeto, 29 za, za, proti, vzdržani, sprejeto. 66 za, proti, vzdržani, sprejeto. 67 za, 67 za, proti, vzdržani, sprejeto. 68 za, proti, vzdržani, sprejeto. 69 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. 70 za, proti, vzdržani, zavrneno. 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. 71 za, proti, vzdržani, zavrneno. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Dva za, proti, vzdržani, sprejeto. Tri za, proti, vzdržani, sprejeto. 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. 4 do za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 proti, vzdržani, sprejeto. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 35 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. 38 za, oziroma 37 želite preveriti, v redu bomo preverili. 17 proti 12, sprejeta. 38 za. Bomo preverili. 38 bomo preverili. Sedemnajst, dvanajst, sprejeto. Devetintrideset, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Štirideset, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. Pri 15 imamo glasovanje po delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrno. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 44 prvi del, do je za, proti, bomo preverili. Mislim, da imamo večino za to, ampak vendarle bomo preverili prvi del. 16.13 spletom. Drugi del, kdo je za, proti, zdržan, zavrnen. 45. Za, proti, vzdržani, sprejeto, 46. Za, proti, vzdržani, sprejeto, 47. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 48. Za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnen, 17 je za, proti, vzdržani, sprejeto, 49 za, proti, vzdržani, zavrnen, 72 za, proti, vzdržani, sprejet. 73 in 40 sta umaknjena, torej končno elektronsko glasovanje. 26.3, ni vzdržanih čestitke poročevalki. Okay, the final vote for today is... Zdaj pa še zadnje glasovanje. Mnenje, gospe Benarab Atu, Malika, želite besedo. Ja, hvala lepa. Rada bi se zahvalila vsem kolegicam in kolegom, ki so prispevali k poročilu. Hvala lepa vsem. Ok, merci, on va voter. Hvala lepa, bomo glasovali. Ima ena, kdo je za, proti, vzdržani, zavrno. Prav smo imeli dve. Za, proti, bomo preverili. Predlog spremembe 2. Eleven to sixteen rejected. 15, 16 zavrnjeno. Pa ena, vzma tri, sedaj, dve za, proti, zdržali sprejeto. Zdržali sprejeto. Preveč glasva danes očizom. Štiri, za, proti, vzdržani sprejeto. Šest, kdo je za, bomo preverili. 13.13 zavrnen. Predlog spremembe 6. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 7. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 8. Za, proti, vzdržani, sprejet. 9. Za, proti, vzdržani, sprejet. 10. Za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržan, sprejet. Ostavek 3, kompromis 1, za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa 16, kdo je za? 16, predlog sprememba 16. Kdo je za, bomo elektronsko preverili. 16, 9 za, torej 18 za, proti, vzdržani, sprejeto, 19 za, proti, vzdržani, sprejet, 20 je za, proti, vzdržani, sprejet, 21 za, proti, vzdržani, sprejet, 22 za, proti, vzdržani, sprejet, 23 za, proti, vzdržani, sprejet. 24 za, proti, vzdržani, sprejet. 25 za, proti, vzdržani, sprejet. 26 za, proti, vzdržani, sprejet. 27 za, pro, za proti, vzdržani, sprejet. 28 za, proti, vzdržani, sprejet. 28 za, bom elektronsko preverila. 28. šestnajst, enajst, sprejet, devetindvajset, za, proti, držani, zavrnen, kompromis dve, za, proti, vzdržani, sprejet, 37 za, proti, vzdržani, sprejet, 38 za, proti, vzdržani, sprejet, 39 za, proti, vzdržani, zavrnen. Bomo preverili. 39. predlog smembe. 15, 15, zavrnem. 40 za, proti, vzdržani, sprejet. 41 za, proti, vzdržani, zavrnen. 45 za, proti, vzdržani, sprejet. 42 za, proti, bomo preverili. 42. za 15 proti zavrnjen. 43 za, proti vzdržani sprejet, 44 za, proti vzdržani sprejet, 46 za, proti vzdržani sprejet, 47 za, proti, vzdržan je sprejet. In še končno razvane elektronsko, prosim. Dvajset brez vzdržanih čestitke Malika. Konec glasovanja za danes. Sam moramo oditi v odbor za proračun gospod Biski. Vi boste morali prevzeti predsedovanje. good morning, everybody. I apologize, I had to. Vsi lepo pozdravljeni, se opravičujem. Um, v Afriki sem morala predstaviti svoje poročilo. Dolgo časa že delam uh, na področju Balkanske lige, zato nisem mogla priti samo v ta odbor. Martinez Martinez, um, z veseljem ga, vidič, ga vidim ponovno, um, ne prvič, ampak že večkrat sem ga videla, kako je želel spregovoriti o projektu Hiše Evropske zgodovine. Že prejšnji predsednik parlamenta, gospod Petrin, ki je to prvič predlagal. Sedaj imamo tudi skupino strokovnjakov za to hišo. Je 2008, je bil ta projekt prvič predstavljen decembra. Sedaj je preteklo nekaj časa in želimo si pogledati, kakšno je trenutno stanje in kaj načrtujemo za prihodnost. Gospod predsednik, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, Doris. Bom govoril špansko. Glede na to, da sem podpredsednik, sem pristojen tudi za večjezičnost. Zato vedno poskušam govoriti v svojem jeziku, še posebej na takšnih srečanjih, kot je to danes. Hvala lepa za vabilo. Na srečanje mislim, da petič, Doris, petič sem prišel v ta odbor. Gospa Pak, gospa Paljadeli, ki sicer ni tu, ampak je pa vseeno zelo aktivno na tem odboru. Hvala obema. Ta projekt Hiš Evropske zgodovine je za nas zelo pomemben in pomembno je, da tudi ta odbor zelo skrbno spremlja dogajanje projekt je zelo velikopotezen, zelo kompleksen. Tega se gotovo zavedate. Je pa to zelo zanimiv projekt. Sedaj res ne moremo več storiti koraka nazaj. Sedaj smo že kar daleč, lepo napredujemo in mislim, da bo tako šlo tudi naprej. Odkar sem bil zadnjič tu, se je zgodilo več eh, pomembnih stvari. Dosegli smo kar nekaj napredka pri tej pobudi. Dosegli smo velik napredek, predvsem glede stavbe za muzej. To je dolgoročen projekt. Najprej smo si pridobili veliko splošnih informacij. od eh, arhitektov, od tistih, ki se ukvarjajo z muzeji. Več kot 130 podjetij na področju arhitekture po Evropi se je posvetovalo s parlamentom. Pridobili smo veliko informacij. Okoli 30 podjetij na koncu izkazalo še več zanimanja za konkretno sodelovanje v tem projektu. Od teh 30 podjetij smo jih potem izbrali 12. 12 jih je potem še sodelovalo pri pripravi projekta. Ta podjetja so iz celotne Evrope. Potem smo v okviru teh dvanajstih um, izbrali še več ožjih kandidatov. Žirija je izbrala najboljše, najbolj znane arhitekte iz Evrope. Najprej smo izbrali tri, potem na koncu dva in potem. Imamo torej načrt za ta projekt, projekt Šezamarel um, še zmerjali je francosko podjetje, ki pa se druge tudi z Nemci in pa Belgici. Veliko teh podjetij um, se druge tudi z drugimi podjetji iz drugih držav. No, ampak večina ekipe je francozov, pa ti pa le, naprimer v Franciji, v Parizu so zgradili Prav tako so eh, poskrbeli za enega izmed najbolj zanimivih muzejev v Toulouzu. Za njih so pripravili načrt. Muzej bo v zgradbi Eastman, to je blizu parlamenta. O tem sem slišal več mnen, eh, ampak mislim, da je to zelo zanimiva modernistična stavba. To bo torej v tej stavbi v obliki črke U. Uh, in na sredi te stavbe bo muzej. Tako potekal ta projekt. Sedaj bi predstavil še en nov element, proračun. Evropski parlament je za leto 2012 potrdil dodelitev 13 milijonov evrov za ta projekt, to je kar velika vsota. Enajst milijonov je že v proračunu, dva pa sta še v rezervi. Potem pa še 2013, takrat bo potekala prenova. Zaenkrat še nismo prejeli veliko različnih predlogov spremembe. Nekateri poslanci so sicer predlagali nekaj sprememb, ampak tudi za 2013 eh, bomo gotovo imeli, 20, bomo gotovo imeli 11 milijonov, potem naslednje leto pa bomo imeli 4 milijone. Bomo sicer videli, kaj se bo zgodilo v praksi, ampak zaenkrat imamo nekaj dvomov, ampak leta 2014 takrat bomo odprli ta muzej, to bo ravno pred volitvami ko se bo naš trenutni mandat končal. Prav tako moram povedati, da smo naredili veliko korak naprej glede vsebine razstav v tej hiši Evropske zgodovine. Imamo tehnično ekipo, ki dela na tem projektu in izbrali smo tudi že vodjo projekta, direktor projekta je gospa Fokrondal. Bilo bi lepo, če bi tudi ona prišla sem v odbor in razložila, kakšna bo vsebina tega projekta. To bi bilo zelo zanimivo. Um, dolgo časa smo izbirali direktorico, to je bil precej zapleten postopek, ampak je bil pa to zelo pregleden postopek. Na Evropskem parlamentu je treba vedno poštevati, da se prijavi veliko različnih kandidatov. Treba je pogledati življenje pise. Morda so imeli nekateri slab občutek, ker smo nekateri zanimivi kandidati izločili že v prvem krogu, ampak vendar na koncu mislim, da um, je postopek dober tudi pri um, ožem seznamu. Opravimo dolge pogovore v okviru žirije. 18 zgodovinarjev je bilo v žiri in sicer iz 13 držav članic iz vseh koncev Evrope. Tu so imeli različne strokovnjake z različnih področji. Pa še nekaj pomembnega bi podaril. Imamo tudi centr za obiskovalce. Tudi to je pomembno, čeprav to ni zelo pogosto izpostavljeno v okviru tega projekta. Sedaj, ko bomo imeli to hišo evropske zgodovine, je jasno, da moramo pri projektu upoštevati to, da ta projekt deluje. In tako bodo lahko ljudje videli, dejansko na svoje oči videli, kaj parlament počne. Torej tudi ta center za obiskovalce je nekako podoben projektu Hiše Evropske zgodovine. Oba imata podoben cilj. Oba projekta sta namenjena temu, da bi evropski obiskovalci ugotovili, Zakaj gre pri projektu Evropske unije? Naprimer, gre za evropsko identiteto. Pomembno je, da so vsi sodelujoči pri projektih vedno v stiku. V okviru tega, naprimer, je zelo pomembna tudi večjezičnost. Mm, pomembno je tudi parlamentarium. Ne vem, koliko vas je obiskalo parlamentarijum, ampak eh, če morda še niste bili tam, um, res prosim, um, odidite tja. Več jezično se gotovo je eden izmed najpomembnejših vidikov um, parlamentarijuma. Državljani pridejo v ta center, um, imajo različne uradne jezike, um, zaenkrat je teh jezikov 23, malo bomo tukaj imeli še hrvaščino. Obiskovalci se lahko sprehodijo po centru, um, se pogovarjajo, nekdo posluša v nemščini, drugo v španščini da jim lahko poslušajo tudi v slovenščini, kakorkoli že. To smo želeli prenesti tudi v projekt Hiše Evropske zgodovine. Sedaj iz parlamentarjuma eh, pridobivamo veliko izkušenj in te izkušnje bodo zelo koristne tudi poznaje pri tem projektu Hiše Evropske zgodovine. Pa še nekaj bi rad povedal trenutno se predvsem osvrtočimo na tvoje. Prvič, pročujemo vsebino samega muzeja, torej Hiše Evropske zgodovine, zgodimo se po nemški hiši zgodovine in pa po muzeju um, iz Leipziga. Tudi te pobude so bile zelo zanimive, prav tako smo se zgledali tudi po nekaterih drugih pobudah. Naprimer, ena pobuda iz Berlina je trenutno zelo zanimiva. No, tehnični strokovnjaki pročujo to, kakšna ne bi bila vsebina kakšne ne bodo razstave. Prav tako lahko vključite še nekatere druge akterje v ta projekt. Nekateri se ukvarjajo z upravljanjem. E, mi se ne želimo preveč mešavati v njihovo delo. Zgodovinari, strokovnjaki um, bodo poskrbeli za to področje, ampak um, kakorkoli že na neki točki bomo morali um, bolj poglobljeno sodelovati. tukaj bomo naprimer imeli uh, muzej um, 400 kvadratnimi metri za um, stalne razstave, potem še 800 metrov za um, občasne razstave in potem še um, razstave, ki jih pripravijo um, različni obiskovalci držav. Tukaj bomo imeli zelo veliko različnih evropskih institucij, kulturnih hiš, Eh, ki se prav tako zanimajo za projekt in želijo tudi tukaj pripraviti svoje razstave. In tudi njih želimo čim bolj vključiti v ta projekt. Tudi, torej tudi projekte zunanih akterjev želimo vključiti v ta projekt Hiš Evropske zgodovine. Torej tudi za sodelovanje z drugimi zunanimi partnerji bomo imeli kar veliko prostora. Sedaj smo že premakali glavne ovire, naprimer um, proračun. Pridobili smo si sredstva in sedaj, ko imamo sredstva, si želimo pogledati vsebino, znanstveno oziroma akademsko vsebino, tako za stalne kot tudi za začasne razstave. Prav tako poteka še en drug proces. Tega se moram lotiti čim bolj diplomatsko, ampak moram reči, da nas je ta zadeva kar presenetila. Namreč. Potrebujemo zelo kompleksna dovoljenja za um, začetek gradnje oziroma obnove, kajti na tem področju nimamo ravno veliko izkušenj. mislili smo, da če bomo pridobili vse te ugledne arhitekte, potem da bomo kar avtomatsko dobili tudi vsa dovoljenja. Ampak eh, to ni kar tako očitno, um, je Belgija predvsej kompleksna država. No, ne vem, morda ravno tako kompleksna kot kakšna druga federalna država. Gotovo je tudi moja država Španija na tem področju zelo kompleksna, pa kakorkoli že. Vedno um, se moraš pogovoriti z več ljudmi, ne z enim, ampak štirimi, petimi. Um, nekdo, na primer, zastopa Belgijo kot državo, nekdo potem regijo in potem nekdo še občino. Tukaj so potem še različni odbori, naprimer um, odbori, ki Eh, želijo ohraniti spomenike oziroma različne um, pomembne stavbe in tako dalje. Vse to je treba upoštevati. Vedno ne moramo vsega predvideti, kaj se bo zgodilo. Naprimer, treba je pridobiti dovoljenje um, različnih pristojnih organov, naprimer tudi gasilcev. Tudi gasilci morajo odobriti takšen projekt in to lahko traja 2-3 mesece in potem se vse skupaj nekoliko počasni istočasno tečejo procesi, potem pridobiš eh, eno dovoljenje, preskočiš eh, eno oviro, nenadoma pa se soočiš s popolnoma drugo oviro. Ravno zato lahko povem, eh, da so kljub vsemu belgijske oblasti dokaj navdušene nad tem projektom, ker ne nazadnje je to del njihove pristolnice. Zgradili bomo ta muzej, ki bo arhitektonsko impresiven, pa tudi vsebina bo impresivna, zato vsi podpirajo ta projekt. Seveda, za njih je najbolj pomembno, da projekta ne bodo financirali. To je logika, ki jo podpirajo, ker bo muzej v parku Leopold, to je v naši soseščini. Park eh, Leopold eh, pa je območje, ki ima velik eh, kulturni pomen, tudi arhitektonsko je zelo pomemben. ravno zato so določene omejitve, recimo kar zadeva višino gradnje in tako dalje. Verjetno vsi poznate te stvari, kar v naših nacionalnih državah eh, se soočamo tudi s podobnimi omejitvami. To je trenutno stanje projekta. Verjamem, da moramo tudi o teh vidikih premisliti. Spoznati moramo, da bomo v muzeju imeli različne kategorije obiskovalcev. Najprej so tukaj evropski obiskovalci, potem znotraj te skupine bodo predstavniki držav Evropske unije, potem pa tudi predstavniki tretjih držav. Naslednja kategorija obiskovalcev. To so skupina obiskovalcev. ki se že stekajo v Evropski parlament. To so dolge vrste, pridejo na naše povabilo, na stotine jih je vsako leto. Potem pa še posamične skupine, ki pridajo v Brusel oziroma to so posamezniki, ki obiščajo Brusel. Šlo bo za predstavnike držav Evropske unije, pa tudi predstavnike tretjih držav. Recimo, tudi za te moramo poskrbeti, to je ciljna eh, skupina Japonci, Afričani. Oni sicer nikoli ne želijo postati evropejci, ampak tudi njim moramo prilagoditi vsebine v muzeju. To je čudež. Celina, ki je več stoletij vodila bitke, kjer so se kršile človekove pravice veliko več kot kjerkoli drugje, to ne velja samo za naše ozemlje, ampak smo mi kršili človekove pravice druge več stoletij. Ampak sedaj že nekaj desetletij velja, da smo to družbo preoblikovali, da je to postal proces integracije. Eh, tu je model, ki temelji na vrednotah. In eh, to je nekaj, kar verjetno veliko bolj cenijo tisti, ki prihajajo izven Evropske unije, kot to cenimo mi. Kakorkoli že, naj povzamem, Ta projekt ne zanima samo države Evropske unije, ampak recimo Turčija in Rusija sta državi, ki ju projekt zanima. Pravzaprav jih veliko bolj zanima ta projekt kot države Evropske unije. Tudi oni menijo, da so del evropske zgodovine, kar je razumen pristop in tudi oni se sprašujejo, kako bomo ta prispevek oziroma njihovo vlogo pokazali v tem muzeju. Recimo Rusija se sprašuje, kako se bo to vključilo, recimo ruski imperij oziroma turški otomanski imperij, kako bomo to pokazali v muzeju evropske zgodovine. Zanima jih, kako se bomo navezali na zadnje tudi na ZDA. Tudi države, ki so bile nekoč kolonije. Tudi one se zanimajo za ta projekt. Po mojem mnenju se moramo veliko bolj posvetovati, tudi ta vidik nas eh, mora zanimati. Ne smemo razmišljati samo o svojih nacionalnih državah. Čeprav včasih se mi zdi, da nas ta projekt ne navdušuje tako, kot bi nas moral. seveda sedaj moramo s tem projektom eh, nadaljevati, ampak eh, kot veste, je to pobudo prevzel gospod eh, Pötering, on je začetnik, ampak ta projekt ni doživel veliko publicitete, nekaj tiskovnih konferenc je sicer bilo. Potem pa se, mislim, da zgodila določena neušečnost, previdni bomo morali biti. Ne glede na vse je gospod Petering organiziral tiskovno konferenco. Mi smo bili skupaj z gospo Daniki, dve uri in pol smo bili v dvigalu in eh, nismo se mogli rešiti. Toda tudi to je del evropske eh, zgodovine, tudi določene neušečnosti oziroma nesreče. Če imate dodatne vprašanja, bom seveda na njih z veseljem odgovoril. Veliko članov vašega odbora je sledilo temu projektu, zelo pozorno ste spremljali eh, ta projekt. Naj ob koncu ponovim še eno zadevo. Sam, gospod Pöterink in tudi ostali člani predsedstva smo namerno se izuzeli eh, iz znanstvenih razprav, ki tečejo v tem trenutku. Mislim, da je direktorica tista, ki usmerja te razprave, ampak kot sem že rekel v eni fazi, bomo morali tudi parlament upeti v ta projekt. Strokovna ekipa seveda ne bo v končni fazi odgovorna za ta projekt, ampak bo to odgovornost eh, moralo prevzeti predsedstvo parlamenta. To velja tudi za predstavnike odbora oziroma za člane predsedstva. Mi smo tisti, ki bomo morali eh, te zadeve ravno tako rešiti. Najlepša hvala. Ja, to je zelo kulturen projekt, ki je istočasno zelo kompleksen, ima pa veliko povezave tudi z vsakdanjimi eh, zadevami, tudi z določenimi zmedami, tudi z določenimi nesrečami. To zelo eh, dobro kaže kompleksnost sveta. Smo del sveta in tudi hiša evropske zgodovine bo to pokazala. Mislim, da bi bilo dobro, da povemo vse, da ni česar, ne izpustimo vse, kar je del naše evropske zgodovine. In to ni konkurenčen pristop, kar nekateri pravijo, da bo to konkuriralo parlamentarjumu, ki ima popolnoma drugo nalogo. Ne, tukaj gre samo za to, kaj tvori Evropska unija in kaj želimo posredovati državljano, tako da nas bodo razumeli, da bodo bolje razumeli naše postopanje. To pa je zelo pomemben kulturni projekt in mi kot odbor za kulturo mislim, da moramo dati podporo temu projektu, kar smo sedaj tudi storili. Gospa Peljeteli je tudi sama dela tega področja, je iz stroke. Ko govorimo o tistih, ki želijo ohraniti kulturo, kulturno dediščino verjamem, da smo na dobri poti in kar nas zelo dobro odlikuje, je, da ne bomo pravzaprav odrobili eh, tega projekta, da ne bomo se vključevali v politične razprave, ampak da smo dejansko izbrali eh, strokovnjake, ne glede na to, ali gre za nemško ali francosko podjetje, nas to vse zdražuje. Recimo na polskem eh, sem bila, tudi oni so bili zelo angažirani, tudi Poljak je del predsedstva. Naj vas samo spomnim, da so tukaj vsi tisti, ki se zanimajo za te zadeve, da so izkoristili vse znanj, vsa znanja, vse izkušnje, tudi direktorica, ki vodi zadeve umetnostno, ki se zdaj mora pravzaprav res eh, ukvarjati s kompleksnimi zadevami, kaj bomo dejansko predstavili eh, v eh, tej hiši evropske zgodovini. To je pomemben izziv tudi za naš odbor. Mislim pa, da bomo obvladali ta izziv. Res najlepša hvala, ker si do sedaj opravil veliko dela. Vedno moraš biti v spredju, vedno si ti tisti, ki predstavlja mojim in tvojim kolegom, zakaj je ta projekt zelo pomemben ni dovolj, da samo govorimo o krizi, o finančnih eh, zadevah, o določenih eh, dolgovih, eh, za katere so krivi drugi, ampak kulturna dediščina, naša zgodovina, tudi to moramo, po mojem mnenju, predstaviti in zato pravzaprav moramo zagovarjati ta projekt, ki mislim, da je na dobri poti. Doživela sem tudi, kako težko je Bruslju, da bi spostavili ta projekt da bi imeli nekakšen svet, pa, za katerega pa nišče ni vedel, da obstaja. In potem je prišlo do zamud, zavlačevanja, potem nisem sledila temu projektu, upam, da smo to rešili. Gospod Migalski. Dziękuję bardzo. Ja mam kilka uwag, a później do... Hvala za besedo. Nekaj pripomp bi podal. Gospod Martinus, pa bi rad zastavil tudi dva ali tri vprašanja. Najprej, ob koncu predstavitve ste povedali nekaj, če se vredno niste želeli povedati. Rekli ste, da bo šlo za muzej, kjer bomo pokazali čudež integracije, da bomo prikazali, kako se je v zadnjih desetletjih Evropa povezovala in rekli ste, da smo danes ta cilj dosegli. Tega ne razumem. Ali bo šlo za hišo evropske zgodovine ali pa hišo zgodovine Evropske unije. To mi pravzaprav ni jasno, to razlikovanje. Buhan, angliški filozof, znamenit filozof, je rekel, da naj ne bi ustvarjali subjektov, ki niso nujno potrebni. To je bil Okham. Ok. imamo tisočletno zgodovino, to je tisočletna evropska zgodovina in sprašujem se, kako pravzaprav vse to prikažemo na 800 kvadratnih metrih. Mislim, da se moramo znebiti določenih stvari, narediti prednostni seznam, ampak to bo politična odločitev, ne strokovna. Tako da ne glede na to, kako velik bo muzej hiše evropske zgodovine, bo nujno, eh, da se upoštevajo tudi omejitve. Posledično bomo zagrešili zločin zoper evropsko zgodovino, tako se bom izrazil. Predstavljam si, če bi imeli hišo nemške, španske ali polske zgodovine, bi bil koncept popolnoma drugačen. Ampak v enem poslopju ne moremo strniti vsega, kar bi zaznamovalo zgodovino celotne celine. Zato imam določene dvome. Sedaj pa konkretno vprašanje za gospoda Martineza. Kakšni bodo skupni stroški gradnje muzeja? Omenili ste že, koliko milijonov evrov smo namenili temu projektu letos in prihodnje leto. Zanima pa me, kaj bodo skupni stroški muzeja, koliko bodo znašali. Potem drugo vprašanje. 18 zgodovinarjev ste rekli, eh, da trenutno iz 13 držav oblikuje te projekte, kar pomeni, da 14 držav predstavnikov nima. To je svet zgodovinarjev. Tudi tudi pomeni, eh, da nekatere države predstavlja več zgodovinarjev. In kot sem že rekel, nekatere države sploh nimajo predstavnikov v tem svetu. Tako da me zanima, ali bi nam lahko posredovali seznam zgodovinarjev, da bomo videli, za koga dejansko gre. Hvala. Vse je zelo pregledno in gospod Migalski, polski zgodovinar, ne vem, da nam to podtikate, da bi bili mi pravzaprav eh, takšni, da bi bili tako drobnjakarski in da določen zgodovinar ne more zaobjeti celotne eh, zgodovine, ker pravzaprav eh, ima veliko širino. Polski zgodovinar ni pristojen samo za polsko zgodovino ali pa nemški samo za nemško in nismo tako drobnjakarski. Ja, vielen herzlichen Dank. Najlepša hvala. Ja, tudi sama menim, da praviloma velja, da zgodovinarji so tisti, ki imajo veliko širino, da ne gledajo samo v svoje sosedstvo in da nimajo teh omejitev in eh, da je potek bil tako preudaren, zelo dober, tako da ekipa strokovnjakov, ki je bila izbrana, verjetno zelo dobro ve, eh, kako bodo zaobjeli ta celovit projekt. Dejstvo pa je, da imamo omejen prostor za predstavitev. 400 kvadratnih eh, metrov, potem tudi nekaj kvadratnih metrov eh, za začasne razstave in eh, potem imamo možnost, da različne države članice dajo posamične poudarke in tako združimo ta projekt. Predlog, ki si ga podal, zato sem ti zelo hvaležna, da je direktorica muzeja tista, ki bi lahko prišla v naš odbor, da bi jo povabili, da bi povedala, kaj so pravzaprav te zamisli, kar je evropska zgodovina eh, zelo obsežna, 400 kvadratnih metrov, kako bi to predstavili na ustrezen način, da ničesar ne bi skrajšali, oziroma vprašanje je, kako to omejiti, ker jasno je, da vsega ne bomo mogli predstaviti na tom enem eh, prostoru, to je pa polnoma jasno. Morda bi bilo dobro, da nam tudi poveš, eh, kaj ste že počeli v vaši ekipi, kakšen je trenutni napredek, ker tudi v odboru smo se o zadevi že pogovarjali, kaj pravzaprav pomeni hiša oziroma muzej evropske zgodovine. Ali bomo zajeli vse od A do Z, ali bomo začeli z začetkom Avli, pa bomo imeli eh, tematske sklope, ki jih bomo nekako omejili, ne da bomo rekli, da bomo začeli recimo 1879 ali kje druge. Ali imate določene zamisli o tem, eh, kako bi muzej dobro predstavili, pametno predstavili, da bi imeli dodano vrednost? Potem pa finance, seveda tudi to je nekaj, kar nas vedno zaposluje v Evropskem parlamentu. Vem, da je v mestnem času prišlo do pogovorov o trenutnih eh, stroških, stroški gradnje. To je seveda ena stvar, ena plat medalje ampak ko bomo muzej zgradili, ga moramo financirati vedno znova, to so tekoči stroški vzdrževanja. Tudi tukaj so potekale razprave, zanima me, kaj je z Evropsko komisijo, predvsem kar zdeva tekoče stroške, ali bodo tudi oni to financirali, morda nam lahko poveš, ali ste napredovali. Evropska zgodovina ni samo projekt Evropskega parlamenta, seveda mi smo pomemben del tega projekta, Ampak lepo bi bilo, če ne bi bili sami, če ne bi bili samo mi tisti, ki bi to financirali iz proračuna, ampak bi tudi druge evropske institucije pri tem sodelovale. Morda lahko komentiraš tudi to, ali ste tukaj napredovali v mestnem času ali ne. Hvala. Mi smo proračunski organ, mi smo tisti, ki financiramo zadeve. Ne moreš dati ničesa, česar nimaš, tako da bi bilo dobro razmisliti tudi o tem. Stvari pa morajo dobro teči. Ja, seveda, tudi prostovoljni prispevek je možen, nedvomno. Gospod Tekeš. Tisztelt eh, elnök asszony, kedves alelnök úr, <clears throat> mint alelnök, én is. Eh, <clears throat> Spoštovani gospod podpredsednik, kot eden izmed podpredsednikov sem bil eh, večkrat na sestankih predsedstva. Enkrat nas je celo obiskal gospod Pötering in uh, tako smo se podrobno posvetili projektu Hiša Evropske zgodovine. Z veseljem sem danes slišal, da smo napredovali pri tem projektu in eh, ker smo danes v odboru za kulturo, ni treba povdarjati, kako pomembna je enotnost Evrope. To še posebej velja danes, ko živimo v težkih eh, časih, soočamo se z gospodarsko krizo, potem so tukaj še druge težave. Vedno se lahko zanesemo na kulturo, na zgodovino, predvsem v težkih časih. Zato hvala, gospod Martinez, ker ste prišli v naš odbor. Hvaležen sem vam, ker imamo možnost se pogovoriti o tem projektu. Naj pa izpostavim nekaj področji, ki smo jih po mojem mnenju do sedaj zanemarili. Naj vas eh, opozorim na to kot člane odbora za kulturo, morda tudi gospod eh, Gal, najprej totalitarni sistemi. Gospod Martinez prihaja iz eh, države, ki je v preteklosti se soočala s totalitarnim režimom. Tudi sam prihajam iz eh, države, ki je doživela totalitarni režim. Vi ste bili v zahodnem totalitarnem režimu, mi v vzhodnem. Mislim pa, da bi bilo dobro, da se izpostavijo tudi vzhodni totalitarni režimi, ker tukaj veliko krat uporabljamo dvojne standarde. Ko se govori o vzhodnih diktatorjih ali zahodnih diktatorjih, eh, mislim, da nimamo enotnih standardov, čeprav sem v zadnjem času videl, da smo že napredovali. Recimo 2009, to je leto, ko smo totalitarne režime obsodili tudi mi. V tem trenutku pa v postopju Evropskega parlamenta zaseda platforma, ki ravno kar ima posvetovanja in gospa Gal je šla na sestanek tega odbora, kjer bo spregovorila. V svojem poročilu, kjer sem obravnaval visokošolsko izobraževanje, smo podali podobno mnenje. Govorili smo o demokratičnih vrednotah, govorili smo o tem, da moramo razumeti nekdanje totalitarne režime v Evropi in to je del skupne zgodovine. To je pomemben vidik mojega poročila. To smo ravno kar potrdili danes, ko smo glasovali. Potem pa še ena pomembna tema. Verstva in krščanstvo. Živimo v sekularnem svetu. Nove države članice so doživele ateistične totalitarne režime, tako da prosim, da mi verjamete, ko pravim, da moramo veliko večjo pozornost posvetiti cerkvam, krščanstvu, verstvo, veliko več, kot to počnemo do sedaj. Potem tretja točka, ki jo veliko krat zanemarimo, to je vprašanje manjšin, razmere, v katerem živijo manjšine. Vsako sedmo mesto v Evropski uniji je v rokah manjšin, no to so pomembne skupine, ki živijo v teh mestih nekatere skupine so veliko bolj enakopravne v primerjavi z drugimi. Sam sem recimo mačar v Romuniji, govorim v tem imenu. Potem gospod eh, Migalski je rekel, da vsa država nima svojega predstavnika v tem svetu. Kaj je s tistimi državami, ki niso tako prepoznavne, tako vidne? Verjamem, da moramo teh stvarih resno premisliti in mislim, eh, da moramo zaobjeti vsako regijo posamezni eh, državi članici. Veliko je novosti, veliko je informacij, mi pa pravzaprav sploh ne vemo, da obstajajo. Recimo zgodovina polskega parlamentarizma. Sam nisem bil seznanjen s to tematiko, ampak recimo sem imel možnost obiskati razstavo ali pa denimo Romunija. Verske vojne v Evropi so divjale. In prvi zakonski akt o verski toleranci se je sprejel ravno v tej državi. Reformisti so bili enakopravni. To se je zgodilo 1568. To mislim, da je zelo pomemben prispevek k evropski zgodovini. Ali pa, če se sedaj spomnim, kaj pomeni srednja Evropa. Nekateri menijo, da tega koncepta ni, da ne obstaja. Sam pa menim, eh, da moramo vse te teme vključiti v ta projekt. Hvala, ker ste mi prisluhnili. Hvala. Seveda to bo imelo pomembno vlogo. Takrat, eh, ko nas bodo obiskali znanstveniki, ko bodo podarili vse, to bo pravzaprav velik boj in jasno je, da vsi ne bomo mogli biti zadovoljni, ampak gospod Tokaš prepričana sem, da so znanstveniki, ki so delali tega odbora, so tudi znanstveniki, ki bodo dobili eh, tudi zunanje vere, zunanje znanje, ne glede na to, ali gre za znanstvenika, ki prihaja iz Nemčije, Francije, eh, bo videl ta raznolik eh, pristop, kako je bilo recimo v Romuniji, na Mačarskem v tem trenutku določenem zgodovinskem obdobju. Zgodovina se je razvila in imamo te čudovite. Čudovite poslope, čudovite cerkve, ki jih seveda sama tudi na ključno poznam. Tako da to so ljudje, ki bodo dejansko cenili to raznolikost. Kar zdeva vsebino, mislim, da se moramo tej posvetiti takrat, ko nas bodo obiskali strokovnjaki. Gospod Martinez je izjemen, ampak seveda vsega ne more vedeti, na vsa vprašanja ne more odgovoriti. To je zelo težko, ne na zadnje, to bi njegova naloga. Če bi bila to njegova naloga, bi mu sama rekla, ne, tega ne moreš storiti. Kdo pa lahko to naredi? Ne, to lahko stori eh, samo organ, eh, kjer so znameniti. Eh, zgodovinarji, oni bodo tisti, eh, ki bodo predstavili ta koncept. Eh, hvala za te spodbude. Seveda je to tudi ozaveščanje, to počnemo danes, opozarjamo na stvari, ki so vam pomembne, eh, tako za vas, kot tudi za nas, gospa Veržija. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod Martinecu, bi se rada zahvalila za to, da tako redno prihaja sem in nas obvešča o tem, kako poteka ta odličen projekt. Zgodovina je res um, zelo zanimiva. In če evropsko zgodovino obravnavamo na takšen način, je potem veliko um, stvari postavljenih v širši okvir, tudi nacionalizem, naprimer. Veliko nacionalnih maja je bilo določenih nedavno in če stvari pogledamo z zgodovinske perspektive, potem um, lahko marsikaj postavimo na svoje mesto. Eh, nedavno sem prebrala neko francosko knjižico, kjer imamo nekakšen kult uh, francoske zgodovine. Um, naši gazki predniki je naslov te knjižice. Tam je naštetih več stvari, ki bi morali biti vključene tudi v muzej. To bi bilo tudi pomembno vključiti in podobne stvari. Uh, Seveda, gospod Martinez, ne morete odgovoriti na, na vsa vprašanja. Bilo bi zanimivo slišati tudi direktorico muzeja. Rada bi vedela, kakšno je njeno stališče. Tako bi lahko marsikaj postavili na svoje mesto. Enako tudi glede um, religije, kajti v imenu vere, v imenu religije smo evropejci pobijali med kristijani in kristijani napram judom. Pomor um, judov, židov se ni začel z drugo svetovno vojno, ampak še prej. V Franciji imamo še posebno težko zgodovino, kaj tega bi rekla. In mislim, da je prav, da se um, evropske zgodovine lotimo na tak način. Imam pa vprašanje. Pogosto se razburim ko govorimo o Evropi in potem Evropska unija govori v imenu Evrope. In ne vem, to me moti. Tudi, ko gospod Martinez pravi takole, ja, um, to je projekt, ki ga um, so izvaja Evropski parlament, torej ena izmed institucij, ampak se pa želimo povezati tudi z drugimi. Torej, kaj pa drugi, kaj pa tisti, ki niso v Evropski uniji? Ampak tudi oni morajo imeti svoje mesto v tem evropskem projektu. Hvala. Merci, Madame Bergère. Hvala, gospa Bergère. Signor Scoria. Scoria. Hvala, gospa predsedujoča. Sam bi se rad zahvalil gospodu Martinezu, ki je pomembno prispeval k temu projektu. Vedno znova nas ažurira, pove nam, kaj novega se je zgodilo, kar je zelo zanimivo. Hiša evropske zgodovine je po mojem mnenju zelo pomembna predstavlja instrument, ki nam bo omogočal, da bomo bolje razumeli, kdo smo in odkje prihajamo. Menim, da se bodo določene zadeve uredile same po sebi, mislim pa, da bo težko, da ne bi ugotovili oziroma predstavili, da smo bili priča renesansi, baroku, razsvetljenstvu, to so vse evropska gibanja to so stvari, ki so bistvene za našo identiteto, so del evropske zgodovine. Če si pogledamo 19. Eh, stoletje, potem 20. stoletje z obema eh, vojnoma, to je evropska zgodovina. Potem se je veliko stvari zgodilo tudi izven Evrope. Pomembno pa je, eh, da si pogledamo kakšne grožnje je predstavljala zgodovina, da bomo bolje eh, razumeli eh, te stvari. Naše univerze, naše knjižnice so polne evropske zgodovine, ampak eh, vidiki predstavitve so različni. Recimo, če začnemo z evropsko zgodovino, kje bomo pravzaprav začeli? Vsekakor pa imamo veliko instrumentov, ki bi jih lahko tudi uporabili in uporabimo tudi določene kritične pripombe, ki smo jim bili priča. Po mojem mnenju se bomo morali osredotočiti na vse te pomisleke. Spoznati moramo, da obstaja rdeča nit, eh, ki je skupna, ki je zelo dolga in je za vse nas zelo pomembna. Tudi, ko si pogledamo parlamentarne razprave, tudi to nam lahko pomaga. Pomembno je, da razumemo, ponavljam, kdo smo in odkje prihajamo. Mikrofon, prosim. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ehkä ihan ly... Ja, hvala, gospod predsedujoča. Samo na kratko, govorim v svojem imenu, pa morda tudi v imenu svoje politične skupine si bom drznil reči. Mi smo tisti, ki zelo pozdravljamo ta projekt, te korak v pozitivno smer. Hiša evropske zgodovine ima trdne temelje. Tudi danes moramo reči, da smo v zadnjih evropskih desetletjih eh, zabeležili uspeh. To je proces evropske integracije, ampak eh, tudi tukaj zelo dobro razumem, da moramo opraviti še veliko dela. Razumem gospoda Migalskega in tudi ostale kolege, ki niso morda tako naklonjeni temu projektu. Ampak eh, tudi tisti morate spoznati, da če bi bili priča drugi opciji, bi ta bolj negativno vplivala na evropsko celino. Kar pa zadeva zgodovino, mislim, da moramo zaupati našim strokovnjakom. Drugače povedano, strokovnjaki bodo tisti, ki bodo najbolje vedeli, kaj storiti, katero metodo uporabiti in kako eh, zasnovati različne razstave. Seveda mi politiki se vedno nekoliko obojimo sprašujemo se, kaj bo z določeno ideologijo, ali bodo določeni pristopi, ideološki vidiki podarjeni bolj v primerjavi z drugimi. Mi kot eh, politiki veliko krat eh, izberemo določeno stališče, argument, eh, damo temu določene povdarke. Recimo gospod Tökeš je govoril in rekel je, kako pomembno je krščanstvo verjetno nihče v Evropi ne bi izločil tematskega sklopa krščanstva, ampak eh, politiki včasih bi bili edini, ki ne bi tega na ustrezan način poudarili. Razumeli bi, da je krščanstvo v središču evropske eh, zgodovine, ampak eh, politiki imajo včasih drugačne motive. Zgodovinari pa so tisti, ki vedo, celotna evropska civilizacija oziroma zgodovina temelji na krščanstvu. Recimo judovske, helenistične oziroma krščanske vrednote, vse to je v središču razvoja. Naj da podarim še en vidik. Projekt je dober, vsebino moramo prepustiti strokovnjakom in mi kot politiki se ne smemo vmešavati v te razprave, ki zadevajo vsebino imamo zelo dobre strokovnjake, ki se zelo dobro eh, zavedajo, kaj je na stvari in verjetno bodo tematske sklope obravnavali objektivno. Vemo, da kljub določenim pomakljivostim, določenim vrzelim, ki, jo, ki jih imamo, je Evropa vseeno zgodba o uspehu. Tukaj moram narediti piko ampak vidim, da je to zelo razburljiva tema za določene kolege in dobro je po mojem mnenju, da so strokovnjaki tisti, ki bodo prevzeli vseg ta hiše evropske zgodovine. In a, eh, tako bomo zagotovili ustrezno raven objektivnosti. Gospod Keli. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala gospodu Martinezu, ki je opravil zelo dobro delo. To je specializirano področje, ki morda vsem ni najbolj všeč ampak eh, to je pomemben projekt. Dobro bi bilo, če, kot ste tudi vi rekli, gospa predsedujoča, bi se osredotočili na evropske povdarke, ne bi pa povdarjali nacionalističnih eh, vidikov. So muzeji v vsaki državi članici, ki poskrbijo ravno za nacionalistični oziroma nacionalni vidik. In tukaj moramo imeti zelo široko zasnovo. Iš evropske zgodovine moramo prvi vrsti biti posvečena temu, da se osredotočimo na obdobje, ko smo Evropsko unijo oblikovali. To je bistveno. Tiste države članice, ki niso bile del Evropske unije, ampak tiste, ki so postale del tega kluba v zadnjih 40 ali 50 letih, to moramo ustrezno vzpostaviti. Potem, gospod Tokaš, pomen krščanstva, s tem se strinjam. Danes ne poudarjamo prevelik pomen krščanstvu, to zanemarjamo in pomembno je, da to preprečimo gospod Takula, to moramo prepustiti strokovnjakom, vse lepo in prav do določene mere, ampak eh, izbrati moramo parametre, to je podlaga za delo. In tukaj moramo biti eh, zelo previdni in tudi mi moramo biti del tega. Pa še ena zadeva ob koncu, nekaj nehvaležnih člankov, kritičnih člankov, predvsem v britanskih tabloidih, ki sem bil priča, to se je potem objavilo tudi na Erskem. Skupina obiskovalcev eh, so bile v središču, tiste, ki obiskujejo Evropski parlament in še bi lahko našteval. Tukaj bi izpostavil dve točki najprej. Ko pridejo skupine obiskovalcev k nam, eh, kakšen je ta dostop, prednostni dostop, pa pa še ena zadeva ali naj bi bilo obvezno dobiti subvencijo oziroma donacijo, ko govorimo o projektu Hiša Evropske zgodovine, ali bi lahko to povezali na nek način, da bi tako zaezili negativne kritike, ki niso utemeljene. To so članki, ki so jih zapisali, tako da bi skušali razvrednotiti Evropsko unijo in eh, da bi podpihovali evroskepticizem. To mislim, da bi bilo pozitivno sprejeto. In za konec še gospod Boris. Ja bardzo, bardzo... Najlepša hvala. Tudi sam se zahvaljujem gospodu Martinezu za obisk in razumem, da je najbolj težavno prav premagovanje administrativnih in tehničnih ovir in seveda tudi finančnih ovir. Tisto, kar pa je najpomembnejše, je sama zamisel. Zamisel je zelo dobra in ambiciozna. Nihče se eh, doslej še ni lotil predstavitve evropske zgodovine na enem mestu. In prej, ko bomo vedeli, kakšni bodo temeljni koncepti same razstave, bolje bo, kajti kot vidimo, Eh, gre za vprašanje, ki je vezano na veliko čustev, na uh, veliko kontroverznosti in vsekakor moramo predstaviti zgodovino celotne celine, ne samo Evropske unije. Kajte Evropska unija predstavlja sicer zgodovinski dogodek, ampak zgodovina Evrope je toliko več. Imamo tudi antično Grčijo, antični Rim, filozofe. Uh, vpliv krist, uh, krščanstva, vpliv uh, judov na zgodovino, imamo eh, kralje in eh, cesarstva in zato se je potrebno vprašati, kako usko oziroma široka bo predstavitev te zgodovine. Vsekakor smo vam pripravljeni pomagati z našimi pogledi, z našim vedenjem in bolj oziroma preko bomo videli, kakšna bo vsebina, ki bo predstavljena, bolj vas bomo lahko podprli pri vašem delu. Najlepša hvala. Taja Fok Vangal je tista gospa, o kateri vsi govorite, pa ki je niste poimenovali, je vodja projekta in sedi eh, v ozadju, prihaja iz Slovenije, ampak ima nizozemske korenine. Uh, imamo tudi uh, nekaj sodelavcev, nekdanjih sodelavcev uh, oziroma Konstance konkretno iz našega odbora je zdaj tudi pristopila k temu projektu in to podpiramo. Zdaj pa odgovori, ampak prosim na kratko. Ja, najlepša hvala, poskušal se bom osredotočiti, ampak nekaj prispevkov je bilo zelo pomembnih. Najprej to, kar je povedal gospod Migalski.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 imeti muzej s 27 dvoranami in eh, v vsaki dvorani prikazati zgodovino eno države. Še posebej bi bilo zelo enostavno, če bi za predstavitev zgodovine posamezne države zadolžili njeno vlado. Sicer se v tem, verjetno, v tem primeru verjetno s tem ne bi strinjali vsi prebivalci države, ampak vendarle. Eh, no, ampak izziv je bistveno večji, bistveno bolj težaven res je, da gre za zgodovino Evrope, ampak eh, dejansko se osredotočamo na zgodovino strukture oziroma ustroja enotne Evrope. In to je izziv eh, pripraviti muzej o zgodovini, o postopku in večkrat je bilo slišati eh, o čudežu. Eh, torej gre za več narodov, ne samo več držav. Države so se združevale, razdruževale, pojavljale se, izginjale in nekaj držav je seveda, ki igrajo ključno vlogo v sedanjem poglavju evropske zgodovine, pa še pred stotimi leti ali sedemdesetimi leti, pred sto petdesetimi leti pravzaprav sploh niso obstajale. Uh, Pravzaprav je zelo malo držav, ki so pred 150 leti že obstajale z enakimi mejami, kakršne imajo danes. Morda tri ali štiri države so take v celotni 27-terici. Ampak tu je muzej, v katerem ne želimo ponavljati tistega, kar že imamo na stotine muzejih. Ne želimo opisati, da ima Evropa to morje in ono morje in eh, to pogorje in tisto reko. Ne. V tem muzeju želimo pokazati nekaj izredno pomembnega. Želimo pokazati, da na podlagi določenih temeljnih vrednot, na podlagi političnih dejavnosti in na podlagi odgovornosti, ki so jo prevzeli politiki, v trenutku, ko politiko in politike vidimo zelo negativno zaradi različnih nalogov, eh, razlogov in eh, o katerih ima javnost zelo slabo mnenje. Torej, potrebno je pokazati, da na podlagi vrednot eh, in tudi politikov države, kjer je bilo pobitih na tisoče ljudi, kjer je bilo na stotine vojn, Eh, da je eh, skupnost takih držav postala simbol miru, socialnega miru, napredka in integracije. In to je eh, bistvo Evropske unije, to ni celota, ampak to je bistvo tega čudeža. In to je tisto, kar izven Evropske unije na drugih celinah vidijo kot eh, nek vzorni proces tudi za nje. To je očitno za vsakoga, ki bi odpotuje v Afriko ali Južno Ameriko. To je vzor tega, kako nadomestiti vojno z mirom, kako nadomestiti smrt z življenjem, kako nadomestiti kršitve človekovih pravic s spoštovanjem človekovih pravic kako nadomestiti avtoritarne režime z demokracijo. To drži, tako je. Zdaj pravite 4000 kvadratnih metrov. Ja, seveda. No, mimo grede naj vam povem, da vodja akademske ekipe je profesor Borodžej, ki je eh, zelo spoštovan Poljak in eh, je tudi zelo učinkovit in zelo odločen človek. E, zelo jasno pove, s čim se strinja in s čim ne. Ampak res je, da so se države spreminjale. E, naj povem, da nisem vernik, ampak sem imel privilegij zelo tesno sodelovati uh, s papežem Janezem Pavlom II. In v enem od pogovorov, ko smo se pogovarjali o Polski, mi je dejal, jaz sem mu govoril o uh, Miškeviču, največjem polskem uh, eh, pesniku, po mojem mnenju, ampak mi je povedal, da je bil uh, Eh, rojen v Litvi in izvedel sem, da eh, se je ta pesnik rodil pravzaprav v drugi državi. To sem izvedel v Vatikanu in tega prej nisem videl. Ali je torej Miškovič del eh, litvanske zgodovine ali polske zgodovine? Je del evropske zgodovine? Da ne govorimo o mađarih. In mi o tem ne moramo govoriti in zgodovinari so vredno edini, ki res razumejo, da zgodovina ne priznava meja, kajti meje se spreminjajo, so se spreminjale pravzaprav vse čas. Eh, vprašali uh, ste me dve konkretni zadevi. Najprej, kar zadeva stroške. Stroški znašajo približno 60 milijonov evrov, to je opredeljeno, to je tako sprejeto v proračunu, torej približno 60 milijonov evrov je strošek za eh, otvoritev muzeja, za začetek delovanja. Stroški obratovanja pa se ocenjujejo na približno 11,5-12 milijonov evrov na leto. Nekdo je spraševal, ali se je komisija zavezala, da bo pri tem konkretno sodelovala. In jaz mislim, da bi morali najti tudi druge sponzorje, med drugim svet in države članice ali pa tudi zasebne vire bi lahko izkoristili, ki bi morda želeli podpreti ta projekt. Vprašanje pa je, eh, oziroma tisto, česar ne moremo narediti, je, da bi rekli, počakajmo na zasebne naložbe in šele potem odprimo muzej. Ne, mislim, da ko bo muzej odprt, bodo ljudje prišli in mu namonili denar. Dokler pa ne bo odprt, ljudje ne bodo vlagali v projekt, ki bo odvisen od volje parlamenta. Kajti, eh, rekli bodo, potem mi želimo odločati, kaj bo eh, v tem muzeju in ne bomo podprli ničesar, nečesa, kjer se lahko parlament odloči, da jutri projekt ukine. No, to je zelo pomembno. Govora je bilo o 18 zgodovinarjih, to ne pomeni, da imamo enega zgodovinarja na državo, uh, ampak uh, kolikor vem, Nihče od teh zgodovinarjev ni bil izbran zaradi svoje nacionalnosti. To ne velja niti za Poljaka, niti za Mačara, Francoza, Španca. To so ljudje, ki imajo določeno vizijo. Nekateri imajo več izkušenj z antično zgodovino, večina pa jih je strokovnjakov za zgodovino procesa integracije. Večina jih je strokovnjakov za 20. in 21. stoletje, ampak nekaj jih je tudi strokovnjakov za srednji vek in vsekakor je njihova nacionalnost tukaj najmanj relevanten dejavnik. Eh, nekatere izmed njih poznam in moram na seznam pogledati, eh, katere nacionalnosti so. Je tu in Španec, ki je strokovnjak za manjšine in tu je Mačar, ki eh, se spozna na verske vojne, katerih na Mačarskem morda niti ni bilo. Tako torej stvari delujejo. Gospa Kamerevert. Vaš prispevek je bil zelo spodbuden, zelo eh, nas podpirate in to seveda pozdravljam. Eh, podpiram tudi to, da bi povabili eh, direktorico pred, predse in eh, se z njo pogovorili, ampak ko govorimo o 4000 kvadratnih metrih ali 800 kvadratnih metrih, to ni veliko. Ampak to pravzaprav niti ni pomembno, na voljo je dovolj površin in mislim, da bi morali se vsi zediniti glede neke strankarsko neutralne predstavitve dejstev v stalni razstavi. Eh, občasne razstave pa bi morale dati možnost uh, različnim opcijam, kajti tu gre za političen projekt eh, na nek način, torej tiste nestalne razstave bi morale dati možnost razmisleka o političnih prioritetah. In razumem, da ljudje, ki so člani moje politične družine, eh, se zanimajo za, naprimer, Eh, razstave o eh, pravicah žensk, o eh, vlogi žensk v Evropi ali za sindikate, naprimer. Morda kdo drug misli, da bi morali imeti razstavo o krščanstvu ali o podjetništvu. Mislim, da pri teh začasnih, občasnih razstavah potem res lahko prikažemo ne samo pluralizem parlamenta, ampak lahko tudi sprejmemo eh, razstave oziroma prispevke eh, različnih organov, ki so drugačni od nas. No, rekel sem že, da se stroški delovanja ocenjujejo na 12 milijonov. Iskreno rečeno, to je ocena, ampak eh, pogovarjam se tukaj seveda s kolegi in koliko bo muzej stal leta 2016, to je odvisno od toliko različnih dejavnikov. No, vstop naj bi bil brezplačen. To je točka, glede katere je bilo veliko pritiska. Vstop naj bi bil brezplačen. Eh, poleg tega naj bi bil muzej odprt eh, šest dni na teden, en dan v tednu, pa tudi pozno, pozneje zvečer. In zdi se mi, da ko smo izračunavali eh, stroške, ne vem, če je bilo to res upoštevano. Seveda pa je marsikaj eh, bistveno pri stroških, koliko naprimer, ljudi bo potrebnih za eh, zagotavljanje varnosti v zgradbi, ki bo odprta 18 ur na dan. Koliko ljudi bo to terjalo in iskreno rečeno, ko govorimo o 11 ali 12 milijonih evrov. Je to nekaj, glede česa ne, sme, česa ne smemo biti skeptični, ampak eh, moramo se zavedati, da gre za neke približne ocene in da bomo natančne številke izvedeli šele takrat, ko bo muzej začel delovati. No, gospod Tokeš je, je bil zelo. Uh, pomemben tudi v svoji vlogi podpredsednika in to, kar je povedal on, je tudi zelo relevantno, kajti zelo pomembno je, da. Premagamo neke zgodovinske težnje, kajti v preteklosti eh, smo imeli na eni strani tiste eh, Eh, pozitivce, ki so bili na zahodu in negativce, ki so bili na vzhodu. Ampak eh, stvari niso tako enostavne in zavedati se moramo, da smo imeli razmere, ki so izšle iz eh, hladne vojne, da so obstajale eh, diktature, ki so bile zelo negativne, ki so zatirale svobodo tukaj in tam in še kje drugje. Eh, In eh, mislim, da je zelo pomembno, da spodbujamo razumevanje in solidarnost do tistih, ki so se tu ali drugot morali boriti za svoje nacionalno dostojanstvo, za svojo svobodo in za spoštovanje svojih človekovih pravic. In ne smemo pozabiti, da eh, so vedno bili ljudje, ki so podpirali tiste, ki so se borili, kajti tudi to je bistvo evropske solidarnosti. Vedno je kdo podpiral tiste, ki so se borili in to Eh, zelo močno. Podpora eh, Mačarski 56., Češki 68., podpora Španiji in njenim borcem za svobodo. Vse to so zgodovinska dejstva in to bi bilo zelo pomembno. Eh, veliko ljudi je bilo zaprtih in poslušali so. Eh, kaj se dogaja in uh, vendarle so podprli te dogodke in to je izredno pomembno. No, manjšine in veroizpoved eh, moramo seveda upoštevati, ampak eh, veroizpoved je lahko zelo problematična. no, težava sicer ni v verospovedi sami, ampak gre za težavo z zgodovino ver, eh, verstev. Moja država je bila 800 eh, let muslimanska država, ne zato, ker bi se zgodila neka velika invazija, prišlo je samo 10 tisoč ljudi, ampak 800 let smo imeli v Španiji muslimane, ki so tam živeli 10-20 generacij, ki so se tam rodili in obstajajo predeli Španije, kjer je vladal uh, islam. Ampak uh, judi in kristijani so lahko uh, prakticirali svojo uh, vero, ampak ko jih je krščanstvo zatiralo, takoj, ko so uh, osvobodili uh, Eh, posamezno področje. Eh, Judje niso smeli več častiti eh, judovstva, muslimani niso mogli več biti muslimani, morali so ali pobegniti ali pa so jih pokopali. In to je nekaj, kar ni zapisano v zgodovinskih knjigah. Tam piše samo, da smo osvobodili ozemlja in da smo spreobrnili vse uvernike. Ampak eh, ti, ti ljudje niso bili neverniki, ampak so pač verovali v kaj drugega. Torej, to je zelo zapleteno. In v zgodovinskih knjigah govorimo o eh, vojnah ver. Eh, no, poznamo eh, vojne ver, ampak nikoli nismo slišali o, o vojni zgodovin ali vojni eh, športov ali vojni česa drugega. No, gospa Verđa, v vsakem primeru, kar je vsekakor relevantno, sta veroizpoved in manjšine. Oboje sodi v ta muzej in to je zopet eden od velikih izzivov pri tem projektu. No, eh, če lahko tako rečem kot ne kristjan, mislim, da je ta projekt eh, hudičevo težak. To je ogromen izziv. Uh, no, gospod Vržaj, na kar nekaj stvari sem odgovoril, ampak uh, vsekakor se ne moremo omejiti zgolj na ozemlje Evropske unije, zato ker bi sicer govorili samo o šestih državah v začetku, zdaj pa jih. Eh, imamo bistveno več in eh, Slovenija in Hrvaška kot državi, naprimer, sploh nista obstajali kot državi, ko se je ta postopek začel. Eh, In še več je takih primerov. Torej, to, kar pravite, je zelo pomembno. In mislim, da je izredno pomembno, da preko tega, kar bo prikazano v tem muzeju, ljudje relativizirajo eh, številne probleme in relativizirajo tisto, česar so se naučili šolskih učbenikov. Gospod Skurja, moram reči, da sem ganjen vedno, kadar spregovorite. E, ste eden od tistih, ki me vedno pripravi, da zelo globoko začutim stvari in ko ste spregovorili, sem res razmišljala o tem, kako težavne so te zadeve. Ko sem se lotil tega projekta skupaj z gospodom Pöteringom, nisem verjel, da nam bo uspelo. Ampak Eh, imel sem čutek, da moram res eh, zadevi dati možnost, ampak eh, zdelo se mi je res problematično in nisem mogel verjeti, da nam bo uspelo, kajti da bi dejansko združili Eh, vse, kar moramo združiti in premagali vse izzive, se mi je zdelo nemogoče. Nemcem je to uspelo glede njihove lastne zgodovine, ampak eh, pomembne države, ki se lotevajo podobnega, naprimer Nizozemska in Avstrija, njim ni uspelo in eh, se že leta trudijo. In naš projekt je pravzaprav ideja, s katero smo začeli pred 20 leti in to eh, ni bilo uspešno, predvsem tudi zato, ker sta juho vedno kuhala vsaj dva kuharja. In parlament ni bil tisti, ki bi bil vodilni pri tej ideji. Vsekakor upam, da nam bo uspelo. Gospoda takole ni več tukaj ampak njemu in gospodu Kelju lahko odgovorim. Sveda, krščanstvo nihče ne more zanikati, da je krščanstvo bistven element. Vendar pa ne moremo reči, da je to edini element. Je pomemben element, ampak obstaja veliko drugih elementov, eh, ki so prisotni in mislim, da je gospod Skurija zelo dobro predstavil argument, da obstaja eh, vrsta trendov, eh, političnih, kulturnih trendov, ki ne poznajo meja. In v tem trenutku je zelo zanimivo preučevati, kako potovati po Evropi brez potnih listov, ampak eh, spominjam, oziroma vem za ljudi, ki uh, so se rodili v Transilvaniji in so bili del uh, eh, Avstro-Ugrskega cesarstva, potem so bili najstniki v eni državi in petkrat so zamenjali nacionalnost v mes. In ti uh, ljudje, neka stara gospa mi je pripovedovala, kako je šla iz Lizbone do St. Petersburga tu se je dogajalo v 19. stoletju z Dunajskim orkestrom, je potovala. In spraševal sem jo, ampak kako, kako ste eh, to počeli, ste imeli eh, krone, kakšno valuto ste imeli, ampak se reke, ne, ne, mi smo imeli svoje instrumente, mi smo igrali, eh, In uh, glede na to, da so prišli, bili z Dunaja, nišče ni vedel, ali so Dunajčani, ali so iz Transilvanije, ali odkud drugod, to ni bilo pomembno. Uh, nekateri od njih so govorili mađarsko, drugi slovaško in tako dalje. Torej, uh, gospod Kelly, najlepša hvala tudi vam. In uh, rekli ste nekaj, kar je zelo pomembno. Namreč ta projekt ima neverjetno število, ne vem, če lahko rečem, sovražnikov, nasprotnikov. Vsi, ki so proti Evropi, proti evropskim strukturam, eh, so tudi nasprotniki tega projekta. Ampak dobro, s temi ljudmi se je zelo težko pogovarjati, ker enostavno zanikajo obstoj evropske identitete, evropske zgodovine. In seveda, če mi nekdo reče, da evropska zgodovina ne obstaja, ga ne bom poskušal prepričati, da bi morali imeti muzej evropske zgodovine. Ampak takih ljudi je kar precej. Potem pa je tu še veliko ljudi, ki so rekli. Zakaj bi moral biti parlament vključen v tako pobudo? To se mi je zdel razumen argument, kajti noben drug parlament nikoli ni sodeloval pri pričem podobnem, ampak eh, odgovoril sem, da če mi tega ne bomo storili, tega ne bo storil nihče. In to je nekaj, kar potrebujemo. Ljudem moramo pokazati, kakšna je identiteta Evrope in kako nam je uspelo doseči to, kar imamo. Potem tu so bili še tretji, ki Eh, pravijo, ja, ampak imamo krizo in glede na to, da imamo krizo, ne moremo namenjati denarja temu. Ampak to slišimo pogosto o vseh kulturnih pobudah, vedno obstajajo neke druge prednostne naloge. Veliko je bilo ljudi, ki smo jih morali prepričati in mislim, da nam je uspelo prepričati kar precejšne število ljudi. Še vedno pa je precej skeptikov Eh, sploh skeptikov v britanskih tabloidih, ki eh, so morda bolj vplivni na Irskem kot na drugih državah, ampak tudi v zelo proevropsko smerenih državah, kot naprimer v Nemčiji, eh, se pojavljajo vprašanja, ali bi se morali tega lotiti, ali ni to prevelik izziv ali morda bi, ne bi bilo bolje, da ne namenjamo denarja temu projektu, ki verjetno ne bo uspešen, E, in de, od, mi smo tisti, ki moramo odgovarjati na taka vprašanja. In pa gospod eh, Boris, nažalost, obstajajo administrativne težave, ki pa jih bomo premagali. Edino, kar se lahko zgodi, je, nam, da na mesto, da bi odprli muzej 2014, ga bomo odprli 2015, ampak vse to bomo presegli. Eh, podpredsednica gospa Durok, ki je bila tudi ministrica v Belgiji, se je zelo zauzela za to in eh, poskuša eh, intervenirati, kjer je potrebno. Eh, tudi kar zadeva denar, smo težave presegli in zdaj enostavno ne smemo dovoliti, da bi stroški presegli sredstva, ki jih imamo na voljo. To bi bilo nevarno. Eh, In pa mislim, da je treba razumeti dve plati. Eh, po eni strani eh, dopolnjevanje med stalno razstavo in gostujočimi razstavami in pa dopolnjevanje med hišo Evropske zgodovine, parlamentarjem in hemiciklom. In pa še nekaj moramo razumeti in to je zadnja točka. No, mimo grede. Uh, Eh, v muzeju ne bo kaj dosti o antični zgodovini. Res je, da eh, potrebujemo nek del, kjer bo govora o antiki, o eh, srednjem veku, ampak gre predvsem za muzej sodobne zgodovine. In pa za zaključek naj povem naslednje. Težko ljudi prepričamo, da ta projekt ni samo nujen, ampak da je. Uh, no, torej brezpogojno potreben, nepogrešljiv in ljudi moje generacije, ki so nekoliko mlajši od mene, eh, ampak vendar člani moje generacije, naprimer za Doris, bo ta muzej zelo ganljiv, ker bo to na nek način film o njihovem življenju. In ljudi, ki eh, me o tem sprašujejo, eh, rečem, da ni izziv to, da naredimo muzej, ki bo relevanten za nas, čeprav je to zrcalo našega življenja. Izziv pa je ta, da zagotovimo, da bo ta muzej relevanten tudi za naše otroke, ki na srečo ne poznajo vsega, kar smo mi preživeli in pa za otroke naših otrok, ki eh, sploh ničesar od tega niso doživeli. Eh, v svoji državi sem pogosto presenečen, da nek otrok, ki je zdaj star deset let, zanj general Franco in katoliški kralji, kot jim pravimo, iz 15. stoletja eh, so na isti, imajo enako vlogo. Eh, eh, torej tisto, kar se je zgodilo pred 50 leti ali pred 500 leti za nekoga, ki je otroka, ki je star 11 let, med tem ni nobene razlike. Enostavno ne vidijo, da je v prvem primeru preteklo že 500 let. In pravi izziv je ne, da smo mi ganjeni, ker poznamo svoje e, izkušnje in ker vidimo projekcijo svojih izkušenj, ampak da smo dovolj e, dobrohotni, da eh, dejansko naredimo nekaj za naše otroke. Torej, najlepša hvala za vašo pozornost. In upam, da se boste pogovorili tudi z našo direktorico in izvedeli več podrobnosti. Ja, vsi ploskamo in mislim, da si je kolega Martinez res eh, zaslužil ta aplauz z veliko empatije se loteva tega projekta. Uh, on in gospod Petering ste res uh, gonilni sili tega projekta in mislim, da smo tudi iz njegovih odgovorov razvideli, kako pomemben je ta projekt. Če se mi tega ne bi lotili in če bi nekdo drug prišel na to idejo, mi ne bi imeli nobenega vpliva. Zato smo mi tisti, ki moramo uh, to eh, storiti in mislim, da bomo zelo kmalo imeli eh, možnost tudi govoriti s projektno direktorico, ko bodo stvari nekoliko dozorele. Zdaj je še nočemo motiti v njenem razmisleku in upam, da bomo tudi še naprej spremljali ta projekt. Vse to, kar je bilo danes povedanega, bodo upoštevane tudi pri oblikovanju in eh, zato najlepša hvala. Eh, dragi kolega. In zdaj te prepuščamo naslednjemu sestanku, mi pa nadaljujemo po dnevnem redu. Hvala in se vidimo k malu. <laughs> Še eno točko, smo še eno točko, imamo na dnevnem redu. Generalni direktor bo prišel šele popovdne. Sedaj pa imamo še deveto točko priznavanje spodbujanja čezmenih prostovoljnih dejavnosti v EU. <clears throat> Septembra lani je Evropska komisija objavila sporočilo, to je politika, ki zadeva prostovoljstvo na evropski ravni. Veste tudi, da je bilo lansko leto posvečeno ravno prostovoljni dejavnosti, spodbujanje čezmejnih prostovoljnih dejavnosti v Evropski uniji. To je bil naslov sporočila. Zdaj pa imamo priložnost prisluhniti gospodu Skuriji, ki nam bo povedal, kakšno je njegovo stališče s tem v zvezi, kako jo ocenjuje. Prosim, da prevzame besedo, potem pa bodo zasedali koordinatorji, potem je odmor za kosilo in potem se ponovno srečamo z gospodom Polgerem, tako da boste vedeli, kakšna je kakšen je dnevni red. Presidente, dunque io ehm, cercherò di prendere il meno tempo possibile in modo da lasciare. Hvala lepa, predsednica. Bom poskušal biti kar se da kratek, tako da bodo kolegi lahko še pokomentirali to, ja, gospa Fontanelli in pa tudi naši sekretar, ki bi se rad zahvalil za sodelovanje, prav tako tudi drugim kolegicam in kolegom, ki so mi pomagali pri nekaterih vidikih. že na začetku smo izpostavili nekatere za nas ključne točke. Najprej opredelitev prostovoljstva. Postavljajo različni pristopi do prostovoljstva v državah članicah. Razlage so precej raznolike in želeli smo natančno določiti, kaj pomeni za nas prostovoljstvo. Prav tako pa smo želeli podariti pozitivni vidik Evropskega leta prostovoljstva. To je bilo lansko leto 2011. Imeli smo srečanja, srečanja s združenji, potekalo veliko izmenjav, izmenjavali smo si dobre prakse. Leta 2011 smo obravnavali veliko različnih stvari, veliko sistemov. Ampak poleg tega pa je pomembno vedeti tudi to, da naprimer država kot je Litva, Litva je lansko leto pripravila prvo zakonodajo za prostovoljstvo v Evropi. Na dolgo in široko so razpravljali o tem, tudi nekatere druge države so storili nekaj podobnega. In tako mislim, da smo res ažurirali standarde in pristop k prostovoljstvu v različnih državah članicah marsikaj se je zgodilo. Ko smo zadnjič govorili o tem, sem dejal, da je bilo sporočilo komisije odlično pripravljeno. Osredotočili smo se na točke, ki so se nam zdele še posebno bistvene. Prav tako smo stavili še nekaj drugih točk. Naprimer, prostovoljstvo je treba obravnavati na več različnih ravnih. Treba je pogledati naprimer eh, prikrašene skupine, eh, invalidne osebe, mlade osebe in pa eh, mlade z manj priložnostmi kot pa drugi. Vse to smo želeli vključiti. Prav tako smo ustrajali pri tem, da potrebujemo boljše obveščanje za organizacije predstavnikov civilne družbe tako da bi tudi te organizacije izvedele za priložnosti, ki jih ponuja institucije EU oziroma druge države na področju prostovoljstva. Prav tako smo pročili to, da bi lahko spostavili EU spletni portal, ki bi se še posebno zrotočal na prostovoljstvo na čezmeni ravni, tako bi tudi omogočili možnost za sodelovanje tistim, ki želijo sodelovati. Prav tako smo dejali, da bi morali države članice določiti nek način za spremljanje in ocenevanje dela pri prostovoljstvu. Potekal je tudi sestanek na univerzi, um, tega podpiral tudi ILO, torej Mednarodna organizacija za delo. In tam smo se pogovarjali o več različnih področjih, vidikih prostovoljstva med državami obstajajo različne določbe, različna področja, ki jih je treba poklopljeno proučiti. Lansko leto smo si naprimer um, pogledali aktivno staranje in tudi tukaj smo naleteli na to, da je prostovoljstvo zelo pomembno za starejše. Prav tako je bilo veliko govora o športu in pa o pristojnostih EU pri športu. Tudi v tem odboru smo že večkrat govorili o tem, oziroma o parlamentu nasploh. Vsi vemo, kako zelo pomemben je šport in kako pomembno je prostovoljstvo za šport. Prav tako smo povabili k sodelovanju tudi nacionalne organe. Povabili smo jih v parlament oziroma v odbor da bi poročali o prostovoljstvu, še posebno v okviru varstva okolja. Priča smo številnim okoljskim krizam v zadnjem času v Evropi in glede na to mislim, da je pomembno, da si pogledamo, kako tukaj lahko sodelujemo. Pomembno je, da imamo tudi Evropsko prostovoljno enoto za humanitarno pomoč. Prav tako pomemben tudi Evropski potni list za spretnosti in veščine. Torej tisti, ki so si pridobili določene spretnosti in veščine med prostovoljstvom, bi to lahko vključili v ta svoj potni list. Kajti na tak način lahko ljudje preko prostovoljstva pridobijo izkušnje in potem se te njihove spretnosti in veščine tudi ustrezno priznajo. Prav tako smo spostavili vlogo različnih združenj v tem sektorju. Prav tako smo podarili to, da se zahteva dodatna gospodarska pomoč in pa instrumenti za pomoč, še posebej v času krize. Kajti sedaj, v tem času, je prostovoljstvo res zelo koristno na področjih, kjer država ne more več neposredno zelo aktivno delovati. Povezave s prostovoljci so zelo pomembne, tudi ko sodelujemo s tretjimi državami izven EU, kateri ravno preko prostovoljstva lahko zagotavljamo pomoč in podporo in tako lahko tudi izboljšujemo podobo EU v tujini. To je pomembno za nas, pa ne samo za nas, ampak tudi za vse druge družbe po svetu. Sedaj sem predstavil glavne vidike tega poročila. Če želite še kaj dodati oziroma kaj vprašati, pa kar prosim. Ne vendalova. Ďakujem vám. V prvom rade by som chcela povedať, že pán spravodajca naozaj vidno, že sa venuje dobrovoľne. Hvala lepa. Očitno je počúvalec dobro obveščen o prostovoľných dejavnostih. Poročilo je dobro napisano. Seveda bo treba kakšno manjšo stvar spremeniti, ampak um, z glavnimi usmeritvami se pa strinjam. Uh, v prvi točki spodbuja države članice, da um, določijo jasen zakonodajni okvir za prostovoljstvo. To je zelo dobro. Lansko leto smo bili zelo uspešni v tem letu. Nekatere države so sprejele zakonodajne okvire za prostovoljstvo oziroma regulirale to prostovoljstvo. Prav tako um, je bil spostavljen tudi pravni okvir. Tudi Slovaška je bila ena izmed um, držav, kjer smo sprejeli zakonodajni akt o prostovoljstvu. To je zelo dobro. Če želimo govoriti o takšnih stvarih, moramo najprej poznati zakonodajne okvire. To je bistveno. Drugič, v drugi točki, ne vem, morda bi, ne vem, ali pa tudi ne, um, izpostavljati potrebo prostovoljstva tudi za Rome. Morda bi lahko to um, rešili na vse manjšine oziroma na vse prikrajšane skupine. Ni primero, da se osredotočimo samo na Rome. No, ampak na sestanku obročevalcev se lahko o tem še pogovorimo. Potem točka sedem tukaj ne bi imeli. Um, spet portal za prostovoljstvo na ravni Evropske unije. Ne želimo novih portalov, novih institucij oziroma novih um, proračunskih postavk. Morda bi lahko um, to vključili v neke čezmene dejavnosti, kjer bi lahko različni državljani pridobili informacije o tem, kako se vključiti v prostovoljsko delo. Tako bi lahko omogočili um, več prostovoljcev in več prostovoljnega dela kajti več um, kot 100 milijonov evropejcev se trenutno že odrežuje prostovoljskega dela in to bi lahko še povečali oziroma okrepili. Prav tako se strinjam s tem, da moramo gotoviti, kako meriti prostovoljne dejavnosti in prostovoljno delo. Tu ne gre samo za neko oceno. Ne, treba poštevati tudi to, da je treba nekako kvantificirati prostovoljno delo, nekako ga je treba meriti. To bi lahko bilo tudi na izračun pokojnin. V redu, to delo lahko brezplačno, bi, bi pa lahko to vendarle um, dodali v delovna leta. Ampak najprej moramo spostaviti merila za to. Prostovoljne dejavnosti vključujejo tudi neformalno izobraževanje in usposabljanje. Ljudje preko prostovoljstva pridobijo veliko različnih veščin in spretnosti in te moramo uradno priznati. Uh, strinjam se s um, predlogom poročevalca um, pri 12. točki. Potem 14. točka Evropska prostovoljna enota za humanitarno pomoč. To bi bilo res zelo koristno za Evropsko unijo. Tako bi imeli veliko več prostovoljcev um, neposredno na terenu po humanitarnih katastrofah. Tam bi lahko drvali in to bi bilo zelo koristno. Tako bi. Um, EU lahko izboljšala svojo podobo po svetu in tako bi lahko bili tudi bolj aktivni v različnih regijah po svetu. Pa še nekaj predlagam kot dodatek v to poročilo. Kako pomagati prostovoljcem? Tega ni. Treba je okrepiti zmogljivosti tudi naprimer za um, nastanitev, za zavetišča, za nove hiše, stanovanja. Tukaj potrebujemo prostovoljce. Pa še nekaj, kar je morda še pomembnejše. Um, prostovoljstvo se ne nanaša samo na nas, evropejce, ampak na vse ljudi po svetu če želimo pomagati tudi drugim izven Evropske unije, potem bi lahko imeli nekakšen um, model, kjer bi um, bolj sprostili uh, vizumski režim tudi za um, tiste izven Evropske unije, ki želijo sodelovati v aktivnostih znotraj Evropske unije. Tako bi lahko znižali um, pragove oziroma meje za tisti, ki želijo um, sodelovati v delu v Evropski uniji. Tukaj ne gre samo za humanitarne katastrofe, ampak gre naprimer tudi za mlade, ki pridejo kot prostovoljci v Evropo in oni bi aktivno pomagali um, na mestih, kjer to potrebujemo. Predvsem gre za mlade. Pa še nekaj, um, nasplošno se strinjam z menem proračevalca, da moramo finančno podpirati tudi prostovoljne dejavnosti te dejavnosti je treba vključiti tudi v prihodne programe in v proračunske postavke. Tega ne smemo zanemariti, ne smemo pozabiti na to. Prostovoljne dejavnosti bodo lahko delovali v praksi samo, če bo Evropska unija to tudi financirala. In če bomo to financirali in sponzorirali, bo to zelo dobro, kajti če tega ne bomo počeli, potem um, se bo lahko število prostovoljcev predvsej zmanjšalo. Hvala. Naslednji govorniki prosim, da neko bolje strnejo svoj prispevek, uh, kar imamo sestanek koordinatorja in potem tolmačene bodo na voljo. Gospa Sanchez Smith. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa. Marku, zato da je predstavil tako celotno sliko prostovoljstva, predstavil različne um, dele tega, pa tudi to, kako bi to vplivalo na evropsko družbo. Torej, pomembno je, da se še bolj spostavi pomembna vloga prostovoljskih dejavnosti. Omenil je, da bi morali tudi ugotoviti, kakšno je trudno stanje. Uh, naš uh, glavni cilj je, da okrepimo prostovoljstvo tudi na čezmeni ravni. Mislim, da um, obstajajo mehanizmi Evropske unije za to in ti mehanizmi um, so in morajo biti dostopni za prostovoljce, prav tako pa tudi za njihove službe, kjer delujejo. Prav tako treba spostaviti konkretne mehanizme za čezmeno sodelovanje. Um, to je tudi tretji cilj uh, kohezijske politike. In, uh, ti mehanizmi morajo biti znani um, vsem tistim, ki se ukvarjajo s prostovoljstvom. Treba torej izboljšati um, podobo evropskih skladov med prostovoljci. Um, nekatera mreža so bila vzpostavljena tudi leta 2011 med Evropskim letom prostovoljstva. Prav tako treba tudi postaviti regionalne sklade za čezmene projekte prostovoljstva. In ti so del naših skupnih vrednot in ciljev, naprimer eh, socialna kohezija, aktivno staranje, mladina, državljanstvo, medsebojna povezanost in socialne komponente. V kohezijski politiki, v tretjem cilju za ozemljsko sodelovanje, eh, imamo tudi naprimer omreže za izmenjavo znanja, dobrih praks in izkušenj v splošnih okvirih, kot tudi v um, zakonodaji. Tukaj imamo seveda različne um, prakse. Um, francoska zakonodaja, naprimer, izhaja že iz leta 1901 uh, in um, ta opredeljuje prostovoljno dejavnost pri nas. Hvala lepa, gospa Sanders, Sanchez. Sedaj pa gospod Ajrat. Uh, uh, firstly, I would like to compliment the rapporteur for his comments. Najprej čestitam poročevalcu za odlično delo. Podpiram priporočila iz poročila, tako da bi organizatorji prostovoljne dejavnosti v EU um, bolj sodelovali in pa da bi um, bila mobilnost mladih prostovoljcev po EU še večja. Tako je bilo tudi koristno, da bi imeli um, evropski portal za prostovoljne dejavnosti in pa za organizacije, ki so odvisne od prostovoljstva. Pogosto organizacije nima zadosti. Um, časa, da pročijo vse projekte. Če bi sedaj imeli um, več finančnih sredstev iz EU, bi bilo to zelo, do, zelo dobro. Prav tako treba zmanjšati birokracijo za dostop do sredstev. Včasih um, ta birokracija ljudi odvrača od sodelovanja. Treba je določiti neka čezmejna merila ampak problem pa je v tem, da včasih projekti sploh ne začnejo delovati, zato ker eh, marsikdo nima zadosti um, eh, sredstva, da bi um, razširil svoje projekte. Če bi imeli centralizirani evropski portal, ki bi lahko prostovoljci izmenjavali svoje informacije um, in zgradili skupno mrežo, bi bilo to zelo koristno. To bi bila dobra skupna platforma, kjer bi lahko ukrepili sodelovanje med uh, prostovoljnimi organizacijami. Um, potrebujemo socialni kapital, ki bo um, bolje vključeval v družbo. Prav tako bi bilo dobro, da bi imeli um, ta potni list, kjer bi povezali neformalno in pa formalno izobraževanje. Prav tako bi povečali mobilnost um, prostovoljcev. Um, lahko bi še bolj okrepili vlogo tega potnega lista, kajti ta potni list bi bil zelo um, praktičen mehanizem za prostovoljce in to bi bilo odlično za spodbujanje čezmejne mobilnosti med prostovoljci. Um, prav tako bi morali tudi odpraviti um, ovire za prostovoljce v EU tudi pri športu in um, komisija je pripravila um, um, tudi poročilo, um, tudi glede športa in nekatere um, predloge bi lahko vključili tudi v to poročilo. 100 milijonov evropejcev sodeluje v prostovoljstvu in glede na to je očitno, da je to poročilo zelo aktualno in primerno. Um, dosleden evropski pristop je bil zelo dober za um, našo podporo um, prostovoljskim organizacijam. Ja, vielen Dank. Ich glaube, ich kann es ganz kurz machen. Herr ja, hvala samo na kratko. Hvala Markus Kuriji. To je res dobra podlaga za nadaljne razprave, ki bodo potekale. Veliko krat eh, ste že sami navedli, kaj so eh, zahteve, kaj bomo zahtevali od komisije, sveta, tudi držav članic. Dobro bi se mi zdelo, da bi pozvali tudi podjetniški eh, sektor v Evropi Zakaj? Ne gre samo za to, da govorimo o prostovoljcih, o nekaterih, ki moramo eh, dati reference za to, kar so storili v preteklosti, ampak da jim moramo pripisati ustrezen pomen, eh, to ustrezno oceniti, eh, kar nekaj dobrih primerov poznam, to je podjetje Henkel, to so prostovoljci in ni jih najela samo eh, kot podjetje na področju okolja, ampak tudi eh, svoje sodelavce zelo aktivno podpira in spodbuja, da se sami vključujejo to vrstnih projektov, ne samo okoljske, ampak tudi drugih. Tako da, če bi sedaj pozvali podjetniški sektor, podjetja na evropski ravni, velika podjetja, bi to, mislim, da pozitivno prispevalo in to bi bil pomemben prispevek. voi încerca să fiu cât se poate de scurt. Uh. Hvala lepa, predsednica. Zelo na kratko. Prostovoljstvo ima torej pomembno vlogo in Evropsko leto prostovoljstva je bilo uspešno in če izhajamo z tega, potem mislim, da lahko pridemo do naslednjega izključka, zaključka. Prostovoljne dejavnosti seveda bolj pogosto izvaja na evropski ravni in rezultati so vedno boljši. Ampak obstaja pa tudi um, birokratske pravne ovire na evropski ravni. In te ovire so še vedno kar precej velike. In zaradi teh ovir so rezultati nekoliko slabši, ampak mi moramo biti pogumni in narediti moramo še dodaten korak naprej. če sedaj, ne vem, želimo sedaj eh, nadzorovati internet eh, na evropski ravni ali mednarodni ravni, potem ne vem, zakaj ne bi mogli storiti še korak naprej pri tem, da bi evropske države pozvali k jasnejši zakonodajno področje prostovoljstva, prav tako pa bi lahko k temu pozvali tudi komisijo. Tudi komisija bi lahko pripravila takšen predlog. Mislim, da smo vsi pripravljeni na to čas za to je napočil. Ne vem, zakaj zavlačujemo. Ne moremo si dovoliti, da bi v prihodnosti onemogočali dejavnost, ki je tako zelo koristna za vse evropejce. Naj, čestitam našemu kolegu za mnenje. Ta dokument je zelo dober, zelo pragmatičen, koristen ga podpiram in upam, da bomo um, v prihodnosti lahko storili še kakšen korak naprej. Hvala. Dank, Marko. Want... Hvala, Marko. Želiš še spregovoriti ob koncu? Oziroma se opravičujem, gospa Vržija, nisem vas videla. Že me ekskuz. Res se opravičujem, gospa. Res se opravičujem. Bom poskušal biti kar se da kratka, kaj ti res imamo potem še um, sestane koordinatorjev. Gospod Skurje, se opravičujem, ker še nisem uh, podrobno prebrala njegovega um, mnenja. Ampak mislim, da na koncu lahko podprem glavne smernice, kolikor sem zaenkrat videla. Bi pa spostavila par stvari. Še posebno mi je bilo všeč to, da se je v 17. točki osredotočeno Evropsko leto prostovoljstva. Ta povezava tukaj je zelo pomembna, kajti. ti prostovoljstvo je eden izmed mehanizmov za državljanstvo. Ne bi rekla aktivno državljanstvo, ampak um, mi v Franciji vedno govorimo samo o državljanstvu, vse odkar smo um, našemu kralju odrezali oziroma odsekali glavo in potem vedno govorimo samo o državljanih in pa državljanstvu. Ampak um, dovolj o tem. Ta povzata torej je zelo pomembna še posebno v okviru čezmejnih dejavnosti. In zato mislim, da je pomenilo, da imamo um, nek skupni evropski mehanizem. Še vedno imam pa en drug pomislek, morda bolj francoski pomislek, ampak gledajte, ne moramo prostovoljnih dejavnosti um, v francoščino prevesti kot volontarja, um, ampak po, kot benevolja v francoščini, To je um, problem. Torej, ne moremo uh, uporabljati francoske angliščine, ampak francosko francoščino. In če imamo veliko te francoske angliščine oziroma angliške francoščine, potem to veliko francozo razburi. Zato imam ta pridržek tukaj. V preteklosti smo že večkrat govorili tudi o tem, kako prostovoljne organizacije delajo, ali um, ti delajo demokratično ali ne. Ponavadi delajo demokratično, ampak ne pa čisto vedno. zato um, torej mora biti te organizacije vedno demokratične. Prav tako je treba izpostaviti tudi vlogo žensk in pa kako um, so ženske odgovorne oziroma pristojne v nekaterih um, členih organizacij. Uh, glede manjšin bi bilo pa tudi izporočilo nekoliko treba izpiliti in pa glede tega, kako so manjšine zastopane v teh organizacijah. Tukaj mislim, da se situacije med državami članicami zelo razlikujo in tudi te razlike bi morali še bolj izpostaviti. Hvala. Eh, Ja. Hvala. Gospa Beržija, prepričana sem, da v vseh francoskih besedilih eh, uporabljate pravilen izraz. Zato sedaj se ne bomo pritoževali glede volonter. Ne, drugače je tam zapisano na no, uredu, ampak uh, eh, potem je treba res uh, eh, pravajalcem povedati, um, da to ni tako. Glede sama, um, nikoli ne uporabljam tistega izraza, ki je tukaj zapisan um, v poročilu v francoščini. Sama tega ne uporabljam, ampak to pač treba razrešiti s pravajalci. Marko, želiš karkoli pripomniti ali ne? Hvala. spročevati v senci, bi eh, smo razčistili, kaj pomeni um, prostovoljstvo, tako da bo um, ta definicija za državljane jasna. Seveda smo potem vključili še več predlogov naših kolegic in kolegov. Storili bomo še več bomo vključili tudi tisto, kar smo danes slišali, naprimer to, da je treba um, bolje vključiti različne manjšine in prav tako, da je treba vključiti tudi podjetja. Hvala pa vsem za sodelovanje. Da, hvala s tem, zaključujem sejo. Hvala vsem, ker ste prispevali k temu, tako da bo Evropa postala bolj mlada, bolj kulturna, bolj prijazna. Ja, še rok. 9. marec. 9. marec ponavljam ob 12. uri. Jasno, dobro. Dober tek. In se stane koordinatorja, bo sedaj. Koordinatorji ostanejo. Vse, ki so MIT. Tisti, ki so povabljeni.